Um, Dobro jutro, dragi kolegi. Pričnimo z današnjim sestankom. Najprej je treba sprejeti dnevni red, če ni ogovorov, je ta sprejet. Potrditi je treba tudi zapisnik 18. septembra in 8. marca, če ni ugovorov, sta zapisnika sprejeta. Potem pa še jezikovni režim. Tolmačenje je na voljo v vseh jezikih, razen v hrvaščini, malteščini in irščini. Zdaj pa je treba potrditi priporočila koordinatorjev, najprej imenovanje poročevalcev. Jaz sam. Sem imenovan za poročevalca za osnutek resolucije v zvezi z, podatkov, z uporabo uporab, podatkov uporabnikov Facebooka eh, in škandalom Cambridge Analytica ter učinkom na eh, varstvo podatkov. Potem je tudi Denis Deum, ki je imenovan za poročevalca v zvezi z uh, predlogom uredbe, ki razširja uporabo programov pomoči in usposabljanja tudi na nesodelujoče države članice v zvezi z zaščito evra pred ponarejanjem. Potem je bil gospod De Jong imenovan še za poročevalca za predlog uredbe v zvezi eh, s programi z ponarejanjem evra za obdobje 2021-2027. Branislav Škripek je bil imenovan za poročevalca v zvezi z izvedbenim sklepom sveta o avtomatski izmenjavi podatkov v zvezi z daktiloskopskimi podatki na Irskem, pa tudi za izvedbeni sklep sveta o avtomatski izmenjavi podatkov, ko gre za podatke DNK, ter za poročevalce v izvedbenem sklepu sveta o izmenjavi podat daktiloskopskih podatkov s Hrvaško. Ali podpirate ta imenovanja? Prav, tretja točka gre za popravek uredbe Evropskega parlamenta in sveta o Evropski agenciji za operativno upravljanje večjih eh, sistemov IT na področju varnosti, svobode in pravice ter spremembo uredbe 1987-2006 in sklepa sveta 2007-533 in razveljavitvijo uredbe 1077-2011. Zdaj je tu še točka o delegiranih in izvedbenih aktih. Eh, obravnavati je treba osnutek sporazuma o času evropskih volitev, ko parlament ne zaseda za leto 2019, ko gre za prenos delegiranih aktov in osnutkov ukrepov RPS, kar je podprla konferenca predsednikov odborov na sestanku 11. septembra letos. Osnutek sporazuma ste prejeli prek eh, newsletterja Libedija 24. augusta 2018. Prav tako smo posodobili priročnik Evropskega parlamenta o delegiranih in izvedbenih aktih, tako da smo to uskladili z medinstitucionalnim sporazumom o boljši zakonodaji iz leta 2016. Revidirana različica je bila prav tako vključena v naš novičnik Libedija. Izvedbeni akti 24. septembra je parlament prejel osnutek izvedbenega sklepa komisije o primerni zaščiti osebnih podatkov na japonskem da smo izvedbeni akt prejeli, smo vam sporočili vsem članom prek sekretarjata Libe z elektronskim sporočilom na isti dan in zastavljen je bil tudi notranji časovni rok, če kdo ugovarja. Če bi kdo rad ugovarjal, prosim, da obvestite sekretarjat Libe do 8. oktobra do 12. sredi opovdne. S tem se bomo ukvarjali tudi pri peti točki na današnjem dnevnem redu. Jezikovne različice za popravek so tudi na voljo, ampak žal ne v čisto vseh jezikih. In zato bomo lahko popravek sprejeli šele na naslednjem sestanku. In ker gre za popravek uredbe strani Evropskega parlamenta in sveta, moramo to sprejeti. To sem samo hotel povedati v vednost. Prav zdaj pa je na vrsti res četrta točka dnevnega reda. In sicer uporaba podatkov uporabnikov Facebooka strani Cambridge Analytica in vpliv na varstvo podatkov. Gre za predlog resolucije. In razmislek o predlogu. Na hitro bom predstavil ta predlog, kolegice in kolegi. Zdaj predstavljamo ta osnutek v skladu s členom 123, eh, drugi odstavek, o, gre pa za uporabo podatkov uporabnikov Facebooka strani Cambridge Analytica. V to smo vložili kar nekaj dela. Po zaslišanju na konferenci predsednikov, pa tudi po treh posamičnih zaslišanjih, ki jih je organiziral naš odbor, vsi sodelujoči, so se res trudili, da bi pripravili ta zaslišanja, ki so potekala v zelo natrpanem urniku, bila so tudi izjemno podrobna in učinkovita. Resolucija je logičen nadaljni korak, ko obravnavamo razkritja podatkov uporabnikov Facebooka, saj so Facebookove politike in ukrepi ogrozili osebne podatke državljanov. Prav tako pa so vplivali tudi, vplivala tudi na volilne izide. Prav tako je to vplivalo, torej kot sem dejal, na volilne izide. Zaupanje državljanov v digitalne platforme in storitve pa je zdaj omajano. V imenu našega predsednika je bilo prvo zaslišanje organizirano 27. maja s eh, izvršnim direktorjem Facebooka Markom Zuckerbergom. Vsa nadaljne zaslišanja pa je organiziral odbor Libe skupaj z odbori Itre, Afko in Juri. Člani so zastavljali vprašanja. Prejeli pa smo tudi odgovore Facebooka in drugih akterjev, kot je volilna komisija Združenega kraljestva, Evropsko potrošniško združenje, neodvisni novinari, aktivisti za zasebnost, pa tudi različni komisari so nam poslali odgovore oziroma prispevke za osnutek resolucije, ki jo zdaj pripravljamo. Hvala vsem, ki ste sodelovali, ker gre za kompleksen dosje. V teh zadnjih tednih sem tesno sodeloval z vodi političnih skupin in zadevnimi člani v omenjenih odborih, tako da sem pripravil besedilo, ki je pred nami. Osnutek resolucije je po mojem uravnotežen in jasen. Poziva zadevne akterje, da prevzamejo svoje odgovornosti in zagotovijo, da do podobnih dogodkov ne bo več prihajalo. Kolegice in kolegi, mislim, da lahko spregovorimo v imenu večine, ko pravim, da smo bili razočarani, saj Facebook ni spoštoval naše zahteve, da pošlje svoje zaposlene člane osebja, ki bodo imeli ustrezno tehnično in strokovno raven, ter bodo na zadostno visokih položajih da bodo zagotovili ustrezne odgovore, sploh ko gre za spoštovanje evropske zakonodaje o varstvu podatkov, ker takšnih eh, zaposlenih niso poslali, nismo dobili dovolj informacij, ki jih pa potrebujemo. Zato sem v besedilu predlagal, da se izvede polna neodvisna revizija Facebooka, kar bi morala izvesti agencija Enisa in Evropski odbor za varstvo podatkov. To je prva takšna zahteva v besedilu, torej da se zahteva polna neodvisna revizija Facebooka strani evropskih organov. Poleg tega je treba preučiti tudi, kako politične stranke in kampanje uporabljajo socialne platforme za namene svojih kampanj. Kodeks ravnanja, kjer bi sodelovali vsi akteri, je treba še razviti in pripraviti. Če do tega ne bo prišlo, potem pa potrebujemo zakonodajne ukrepe. In to je vprašanje, ki ga moramo preučiti mi, člani tega odbora. Prav tako morajo tudi podjetja v celoti spoštovati uredbo GDPR, mi kot zakonodajalci pa moramo nadaljevati z obravnavo direktive o e-zasebnosti. Že prej sem povedal, in to se mi zdi ključen del našega diskurza, da je treba spoštovati GDPR. To vprašanje pa je treba sestaviti neposredno gospodu Zuckerbergu, na zaslišanju konference predsednik oziroma mu je bilo zastavljeno, odvrnil pa je, da ne gre le za spoštovanje GDPR, potrebujemo še nekaj drugega. In mislim, da se zato vsi strinjamo, da je treba preučiti direktivo o e-zasebnosti kot tisti dodatni, dopolnilni okvir, ki ga še potrebujemo. Saj gre za težave, s katerimi se zdaj soočamo pri Facebooku. Svet zato pozivam, da prisluhne takšnim zahtevam in razmisli o ustreznih zakonodajnih ukrepih. Tako, navedel sem ključne točke, seveda pa jih je še nekaj drugih v resoluciji in zdaj pozivam kolege, da se pogovorimo o resoluciji in začeli bi najprej s koordinatorji, ki so v tem trenutku prisotni. Najprej skupina ELS. Gospod Fos bo spregovoril v imenu gospe Mecola. Aksel, izvoli. Hvala lepa, gospod predsednik. Sicer sem po eni strani zadovoljen, ker smo trenutno preiskavo v tem trenutku zaključili, kot smo jo, čeprav imam občutek, da se kaj kljub vsemu ponavlja, tako kar se tiče vprašanj kot ravnan, ampak gre za dobra vprašanja in potrebujemo odgovore na to, ti morajo priti na dan. Vprašanje, v kolikšni meri naj bi izvedli preiskavo oziroma revizijo in ali je to sploh možno izvesti v enisi, po mojem mnenju je to vprašljivo. Ne vem, ali bi se to dalo. Sicer ne morem ocenjevati v tem trenutku, ali ima Enisa sploh zadostne pristojnosti za kaj takega, saj gre za vprašanje varstva osebnih podatkov in ne vem, ali imajo pooblastila za kaj takega. Imamo nacionalne pooblaščence za varstvo podatkov, imamo evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki se ukvarjajo z vsem tem in zato nisem povsem prepričan, ali je Enisa res pravi naslov, prava agencija, da bi kaj takega preiskovala. Poleg tega pa se sprašujem tudi, kako bi takšno revizijo omejili. Naj bi se to pričelo na Irskem, v ZDA, in kakšne pristojnosti sploh imamo za Združene države Amerike, bi tam lahko izvajali kakršnokoli preiskavo oziroma revizijo. In če se omejujemo na evropske države, na katere naj bi se omejili? Tako kot sem sam razumel revizijo, je šlo pravzaprav v manjši meri za podatke evropskih državljanov, ampak težko je oceniti kaj takega. Po mojem mnenju pa sploh ne bo koristno, če bi zdaj imeli nove zamisli o novih predpisih. Zlorab s tem ne bomo preprečili umori, tatvine in podobno se bo dogajalo še naprej. Tudi Ko je tudi kljub temu, da je to prepovedano in enako, da velja tudi za varstvo osebnih podatkov, pomagali bi le natančnejši in pogostejši nadzori in to že imamo tudi v vse osnovni uredbi o varstvu podatkov. Tam smo to okrepili, ampak. Eh, tudi samo na to ne moremo zvodeniti tega primera, ker nam manjka še direktiva o e-zasebnosti. Morda sicer obstajajo tudi drugi vidiki, ampak. Uh, Mislim, uredba je prišla šele pozneje, tako da bi se samo sredotočil predvsem na to, kako se lotiti takih primerov v prihodnosti, kako jih bolje preprečiti oziroma kako okrepiti nadzor. naknadne raziskave, naknadne revizije, dodatni predpisi ali karkoli podobnega, po mojem, ne bo prineslo kaj dosti. Tudi v prihodnosti bo prihajalo do zlorabe podatkov in če bomo vsakič znova sprožali preiskave, preiskave enise, mislim, da nam bo vse skupaj ušlo izpod nadzora. Zato se mi zdi, da moramo stvar pogledati realistično, gre za zlorabo podatkov, proti kateri se moramo boriti. Razmisliti, kje je treba izvajati okrepljen nadzor in potem razmisliti, ali v naših predpisih res obstajajo vrzeli ali je izvajanje osnovne uredbe o varstvu podatkov v tej luči morda nekaj, kar moramo še enkrat preučiti in ugotoviti, ali ta uredba vsebuje dovolj ustreznih mehanizmov, ki jih potrebujemo ali ne. Ampak eh, dokler ne vemo, ali bo osnovna uredba zadostovala v prihodnosti za take primere ali ne, pa nima smisla, da jo skušamo že kar takoj preseči in niti dlje zato sam malce oklevam, nisem tako zelo entuzijastičen, pravim, da je treba predvsem okrepiti nadzor ter se bolj opreti na osnovne funkcije uredbe o varstvu podatkov, ki jo zdaj imamo in zaenkrat ostati pri tem. Hvala lepa. Prav najlepša hvala, gospod Fos. Na koncu se bom odzval na prispevke kolegov, ampak uvodoma bi rad kljub vsemu nekaj dodal. Zdaj se pogovarjamo o tem, kako bi se moral parlament odzvati na skrbi, ki nastajajo zaradi Facebooka. Naša pristojnost je, kako se bo odzval parlament na pomisleke državljanov, ki so jih ti izrazili v zvezi s Facebookom. To pa mislim, da je dobro opredeljeno. Seveda bo prihajalo do razlik v mnenjih med izkušenimi kolegi in političnimi skupinami. Bi pa dejal, da za parlament imamo jasne pristojnosti. Te so regulativne narave in odziv tako imenovane mehke moči. In zato pripravljamo resolucijo, v kateri predlagam neodvisno revizijo Enise in Evropskega odbora za varstvo podatkov. Ampak po mojem se to lahko izvede. To je vsaj z mojega vidika nekaj minimalnega, na kar se moramo potem opreti. Resolucija govori tudi o vlogi Eurojusta in drugih akterjev in mislim, da moramo vse te navedene ukrepe ohraniti in vsaj sam bi si želel, da se kaj takega izvede nemudoma. Bomo pa videli, kaj vi še razmišljate in kako razmišljate o resoluciji. Zdaj pa gospa Sipel za SND. Najlepša hvala, Klot. Malce sem presenečena, moram priznati. Se pa veselim, ker je gospod Fos v imenu ELS pravzaprav priznal, kako pomembno je, da se ustrezno izvaja uredba GDPR, da se izvaja nadzor, da se vse določbe ustrezno izvajo in upam, da bomo potem skupaj pritisnili na vse nacionalne pooblaščence za varstvo podatkov, da se izvaja sodelovanje tudi v Evropskem odboru za varstvo podatkov, da se zagotovi ustrezno tehnično osebje in da se vse te naloge potem sploh lahko izvajajo. Saj se mi zdi, da v državah članicah to še ni tako zelo samoumevno v tem trenutku da bi zdaj izvajali več nadzora in ne nujno postavljali novih in novih predpisov. To se mi zdi zelo zanimivo in če bi ELS kaj takega predlagala tudi drugot, bi bila zelo vesela, ker eh, tudi sama ne mislim, da potrebujemo nove predpise v tem trenutku. Zdaj pa še zaslišanja, ki smo jih izvedli v povezavi s Facebookom. Res je, da smo znova in znova ponavljali in da ponavljamo različne trditve, ampak zato imamo dober razlog. Na teh zaslišanjih preprosto nismo dobili odgovorov na, zas, na za, določena zastavljena vprašanja. In ko smo povedali, da celo po prejšnji zakonodaji o varstvu podatkov Facebook ni spoštoval vseh predpisov, smo dobili odgovor, naj vas spomnim. No, prepričani smo, da smo vedno spoštovali vse predpise. Mi pa nismo tako zelo prepričani in res je treba preučiti, katere predpise so spoštovali. Namen te resolucije ni, da bi zdaj raziskovali za nazaj en primer, temveč to, da zahtevamo odgovore, ki jih doslej nismo prejeli od Facebooka in preučimo, ali se je Facebook sploh kakorkoli držal zakonodajo varstvo podatkov, če se tega drži zdaj oziroma kako je v preteklosti zbiral masovno podatke, kako so prodajali te podatke naprej, brez kakršnega koli interesa, kaj se s temi podatki dogaja in tako so omogočali manipulacije vseh vrst, vključno z manipulacijami volitev. To so tudi dopuščali in na tem mestu bi dodala še, kdo kupuje kaj takega? Kdo si kupuje izide volitev? Kdo ima denar za kaj takega po svetu, da, tako, da v tako obsežni meri vpliva na volitve in v čigavem interesu je, da prihaja do manipulacij volitev? Zato se mi zdi še posebej pomembno, da najdemo odgovore na ta vprašanja. Prav tako bi morali dopolniti poleg Evropskega odbora za varstvo podatkov, da se seveda vključi tudi Enisa. Saj je treba preučiti številno vprašanje, kako Facebook ravna s podatki in tu je tudi veliko tehničnih vprašanj, ki jih je treba razumeti. Zato se mi zdi vključitev Enise nujna. Zato, da bomo lahko razrešili vsa tehnična vprašanja, ki se postavljajo in da bo sam postopek smiselen. Treba je torej preučiti oziroma ugotoviti, ali kaj se je dogajalo v Evropi oziroma v drugih državah, ampak meni se to vprašanje ne zastavlja, ker se mi zdi, da je treba upoštevati vse. Naj začnemo na Irskem ali kjerkoli druge, to se mi ne zdi relevantno. Imamo osnovno uredbo o varstvu podatkov in če gre za državljane iz več kot ene države članice, kar se je zagotovo zgodilo pri Facebooku, potem morajo sodelovati vsi organi za varstvo podatkov in to pomeni, da je to vsekakor primer za Evropski odbor za varstvo podatkov, kjer so zbrani vsi zadevni organi. Kdo na katerem mestu izvede revizijo, to pa prepuščam odboru. Je pa to vsekakor izziv za vse akterje. Potem je tu še vprašanje, kakšno vlogo ima Facebook v ZDA. Imamo namreč sklep o primernosti, adequacy decision, Facebook trdi, da se je, je držal, ampak v Evropi smo ugotovili, da se Facebook ni držal vseh pravil, zato sama osebno dvomim, ali je ta samo zaveza, samo regulacija Facebooka res obnesla že v Evropi se niso držali vseh predpisov, kaj se je potem šele dogajalo v ZDA. Tako da res dvomim, da se tam držijo vseh predpisov, če se tudi pri nas ne. Katere vrste nadzora bi bile mogoče prek zasebnostnega ščita, so to upoštevali, to se mi zdi še posebej pomembno. Pri tej resoluciji bi na enem ali drugem mestu si želela ostrejših kritik, bolj zahtevnih formulacij, ampak tudi to besedilo lahko podprem, ker je to kljub vsemu dokument, ki ga morajo podpreti vse skupine. Če pa bi se zdaj skušali potruditi, da bi to resolucijo še izboljšali, potem vam obljubljam, da bi se sama osredotočila predvsem na to, da dosežemo kompromis, da ne skušamo doseči nemogočega, ker so tik pred nami volitve in to resolucijo je treba sprejeti pred njimi. Hvala lepa. Hvala lepa, Birgit, v imenu EKR. Gospe Stevens ni z nami, ampak morda lahko njeno vlogo prevzame kdo drug. Ni nikogar. V imenu Alde, gospe Grisbek tudi ni, Sofi Intveld pa je. Izvolite. Hvala, Klot. Hvala tudi za osnutek resolucije. Zelo na hitro. V veliki meri bi samo ponovila to, kar je povedala Birgit Cipel. Imam pa še nekaj splošnih pripomb. Vedno sem nekoliko presenečena, ko ELS okleva izvajati evropsko zakonodajo. Na tem niso preveč navdušeni. Imamo GDPR in na to smo zelo ponosni, ker imamo najboljšo zakonodajo na tem področju na celem, v celem svetu, ampak potem pa nismo tako zelo navdušeni, ko je treba zaščititi naše državljane. Zdi se, da zastopate interese ameriških podjetij dosti bolje kot interese evropskih državljanov, če si lahko privoščim malce bolj cinično pripombo. Troje bi še povedala. Prvič, mislim, da moramo preučiti izvajanje in izvrševanje nasploh, povsod, ne le, ko gre za zasebnost. Nagnjeni smo k temu, da sprejmemo zelo podrobne dele zakonodaje, pri izvajanju pa vse skupaj prične šepati. Ko je GDPR pričela veljati, je bil marsikdo zelo presenečen zaradi zahtev, ki jih ta vsebuje, Ampak to so zahteve že iz prejšnje direktive in to je potem razkrilo obseg, v kolikšni meri se direktiva ni izvajala. Zato mislim, da moramo biti dosti stroži, saj tehnologija hitro napreduje in s tem omogoča tudi več umešavanja, ne le v našo zasebnost, ne več tudi v demokracijo, kot smo videli v primeru Cambridge Analytica in Facebooka. 24. Eh, odstavek bi še omenila. In tudi tu gre pravzaprav za izvrševanje. Zelo dobro je predlagati, da bi morali okrepiti varstvo podatkov. Se pa ne strinjam s predlogom, da je treba to storiti tako, da se upelje nova pristojbina za sektor IT. To je namreč naloga javnih organov. In sama sem že predlagala, gospod predsednik, da organiziramo predstavitev, ki mislim, da se bo zdaj odvijala januarja. Prav o tem, prav o tem vprašanju. Ali so nacionalne vlade ali nacionalne vlade omogočajo povlaščencem za varstvo podatkov eh, finančno gledano, da izvajajo svoje delo. Pri nas doma dobijo eh, tretjino manj, kot potrebujejo za svoje delo. In to že pomeni kršitev GDPR. To pomeni, da države članice ne izvajajo v celoti GDPR, ne izpolnjujo zahtev v njej in zato bi morala komisija sprožiti postopek za obravnavo kršitev. Ne bi smeli nalagati dodatnih dajatov in davkov. Nacionalni proračuni bi morali poskrbeti za to, da imajo povlaščenci za varstvo podatkov na voljo dovolj sredstev, ne pa da zahtevamo dodatne pristojbine. Nacionalne organe je treba prisiliti, da opravijo svoje delo. In potem Še za konec odstavka 25 in 26 zasebnostni ščit. 5. julija smo sprejeli resolucijo, v kateri piše, da je treba zasebnostni ščit spoštovati od 1. septembra. Kolikor vem, se ni zgodilo nič. Tako da bi morali dodati še en odstavek, v katerem zapišemo, da je treba zahtevati zaustavitev delovanja zasebnostnega ščita, ki tako ali tako že ni pravno povsem ustrezen, po mojem. In, ampak tudi, če bi bil, se ga še vedno spoštuje, kako resni potem smo. Sprejmamo zakonodajo, potem pa smo tiho, ko se ne izvaja. Kljub vsemu pa eh, proslavljamo, kako dobri smo. Če pa se zakonodaja ne spoštuje, če se ne izvršuje, se pa ne zgodi nič ne gre le za to, kako dobri zakonodajalci smo. Zato bi se sama zauzela, da se zapiše še en odstavek, to bomo predlagali, v katerem bo pisalo, da se ni le sprejela resolucija julija, temveč da smo zastavili tudi časovni rok, ki se ni spoštoval in posledica bi morala biti, da se zasebnostni ščit začasno preneha uporabljati. Evropska komisija bi po mojem morala biti dosti strožja, kar se tiče izvrševanja res dosti strožja, po mojem mnenju. Hvala. Tudi komisiji bomo lahko prisluhnili pozneje, kar se tiče izvajanja in izvrševanja. In tudi v resoluciji to omenjamo. Hvala, Sofi. Je iz vrst GUE kdo z nami? Namesto gospe Ernst? Ne. Če bodo kolegi prišli, potem pozneje med razpravo se bodo lahko oglasili. Zdaj pa gospod Franc za zelene. Um Hvala. Škandal v zvezi s Facebookom in Cambridge Analytico ni le škandal na področju varstva podatkov. Organi za varstvo podatkov to že preizkujejo, ampak eh, gre za še več, gre za demokratični škandal. Podjetje, ki se je pretvarjalo, da gre za Eh, da se ukvarja le z raziskavami, si je pridobilo 708, podatke 780 milijonov uporabnikov. V ZDA, ko je šlo za predsedniške volitve trenutnega predsednika, ko je šlo za referendum o Brexitu, naj bi se manipuliralo te procese. Kljub vsem našim zaslišanjem je še vedno veliko odprtih vprašanj. Koliko podatkov v ZDA se je zlorabilo? Facebook trdi 27 milijonov, na zaslišanju pa so kar naenkrat trdili, da o podat podatkov državljanov EU se pa sploh ni zlorabljalo. Kako je Cambridge Analytica uporabljal podatke, s kakšnimi cili in nameni? Je šlo za to, da naj bi pridobili ljudi na določeno stran pri volitvah ali da naj bi jim preprečili, da bi se volitev sploh udeležili? Upam, da bomo na ta vprašanja v prihodnosti dobili odgovore in pri tej temi moramo ostati tudi v prihodnje. Najtežje vprašanje pa je, kakšen učinek ima to na našo demokracijo. Ko gre za te manipulacije, se imamo za to zahvaliti tistim, ki so vodili Brexit in predsedniku Trumpu. To je zelo zahtevno vprašanje, je pa v samem bistvu uh, teh dogodkov. Skupina raziskovalcev z univerze v Vorviku si je ogledala razmere, eh, te dogodke in skušali so ugotoviti, kaj se je dogajalo. Prav tako so skušali povezati eh, zlorabo teh podatkov in morebitne razmere, koliko je kje brezposelnih, eh, kakšne so socialne razmere in tako naprej. Facebook je torej postal težava za našo demokracijo tudi brez Cambridge Analytica in zato je dobro, da s takšno resolucijo zahtevamo več transparentnosti, tako kot se tiče političnega oglaševanja kot socialnih medijev. Facebook je sprejel zaveze na zadnjih zaslišanjih, da bo dal podatke na voljo neodvisnim akademskim strokovnjakom, eh, da bodo preučevali, kaj se je zgodilo tudi komis Zvezdna komisija za trgovino iz ZDA se bo upletla v ta postopek, ampak to še ne zadostuje, potrebujemo predpise. Vzemimo si škandal o emisijah. Proizvajalci so dovoljevali v preteklosti dosti preveč dušikovih oksidov in če ne bomo zagotovili dovolj transparentnosti, kaj smo dosegli? In evropski pristop se razlikuje od ameriškega na tem področju. Zeleni si želimo ciljno usmerjenih, si želimo, da bi povsem prepovedali ciljno usmerjeno politično oglaševanje. To je težko že tudi na drugih področjih. Ko pa gre za bistvo naše demokracije in eh, tveganja, ki jih to predstavlja, si tega ne smemo dovoliti. Podjetja kot so Facebook, tako pravzaprav odločajo o naših volitvah, ker omogočajo informacije le določenim osebam in eh, mikrociljnega usmerjanja si ne bi smeli dopustiti. Kodeks ravnanja komisije se žal osredotoča le na transparentnost in samoregulacijo. potrebujemo jasna pravila, če nam je demokracija važna. Hvala. Okay, thanks. And I think that was a reminder of the, the breadth of issues we're dealing with, elections and so on. And a reminder again. Hvala. Ljudje pričakujajo ukrepanje strani parlamenta. Povedal sem, da bom sprejel še, eh, če bo kdo iz skupin, ki še niso spregovorili, prišel med tem in besedo dajem predstavnikom EKR. Gospod Dalton, ja, moral sem biti prisoten pri svojem poročilu, zato sem prišel pozno. Ja popolnoma podpiramo preiskave, ki potekajo v zvezi z zlorabo podatkov Facebooka in narediti moramo stvari tako, da se kaj takega ne bo več ponovilo. Moja skupina je podprla GDPR, to je zelo koristna zakonodaja in zadovoljni smo, da je Cambridge Analytica zaprta in da je treba preiskati. Ta, to zadevo. Zdi se, da Facebook nekako bolje spoštuje različna načela varovanja podatkov. Še vedno pa je treba opraviti veliko stvari na podlagi GDPR. Nacionalni organi za varstvo podatkov morajo namreč izvrševati ta predpis. V Združenem kraljestvu je odbor za varstvo podatkov vzpostavil dobre odnose z pristojnimi organi, zato da bomo lahko obravnavali vse te vidike. Kar se tiče resolucije, menimo, da je osnutek upravičen in uravnotežen, vendar grejo nekatere zahteve predaleč. Skrbi nas omenjanje kampanje Brexit, mislim, da to ne koristi, potem predlog za obvezen sistem preverjanja pri elektronskih kampanjah in oglaševanju. Mislim, da tak predlog zahteva oceno učinka in je tudi izven pristojnosti Evropske unije. Potem člen 9. Eh, oziroma zahteva se prepoved profiliranja, vendar člen 9 GDPR to v določenih primerjih dovoljuje. Zato je treba ta člen ustrezno brati potem naslednja zahteva, Facebook mora spremeniti osnovni model poslovanja. Mislim, da tega Evropski parlament ne more določati. Facebook lahko določa svoj poslovni model v skladu z, okvirnim, eh, z zakonodajnim okvirom. Zato predlagamo, da ta odstavek črtate. Potem 24. odstavek, nov davek na platforme. Mislim, da tukaj ne moremo razpravljati o novih davkih, zato predlagamo črtanje tega odstavka. 30. odstavek, svet naj nadaljuje oziroma tudi parlament nadaljuje delo na uredbi o e-zasebnosti. E, kar nekaj časa že delamo in mislim, da moramo opraviti dobro oceno, preden lahko odločimo, ali potrebujemo novo zakonodajo ali ne. Torej, odstavka 30 ne moremo podpreti, lahko pa še naprej delamo z državami članicami o tej temi. Hvala. Birgit, kratka pripomba. Govorili smo tudi o e-zasebnosti. Rada bi povdarila, da to ni samo nek dodatek k uredbi GDPR, to je čisto drugo vprašanje. GDPR govori o varstvu podatkov, e-zasebnost pa o varstvu komunikacije. To je še pomembnejše. Zato ne bi podprla tega, da je to nek dodatek, kar lahko imamo ali pa česar nimamo nikakršna koli ocena GDPR-ja ne more pripeljati do ugotovitve, da nam ni treba ščititi naših komunikacij. Hvala. To je bila samo informacijska pripomba in ja, um, vljudno ste jo povedali in vljudno jo sprejemamo. Hvala, Birgit. mislim, da imamo samo še enega poslanca ali poslanka, ki želi govoriti poleg eh, koordinatorjev. Eh, mogoče ne bi bilo prav, če eh, poslanka ali poslanec mora počakati do konca, tako pač bi najbrž moralo biti. Gospa Gomez, strinjam se s tem, kar je povedala Birgit v imenu naše skupine. Spregovorila bi o tem, kar je v odstavku 24 in potrebo po obdavčitvi. Obdavčitev je bistven element, pa ne samo zato, da bi omejili moč podjetij, kot je Facebook, ampak zato, da bi zagotovili sredstva, zato, da bodo naši organi na nacionalni in evropski ravni. zagotovili ustrezno podporo nacionalnih regulatorjem in tistim, ki spremljajo spoštovanje uredbe GDPR. Kot je povedala Sofija Intveld, imamo odličen GDPR, ampak ne ukvarjamo pa se z izvajanjem in izvrševanjem. Med drugim tudi zato, ker nimamo ustreznih ljudi v ustreznih oddelkih, naprimer pri nacionalnih nadzornikih za varstvo podatkov in tako naprej, zato da bi ti ljudje opravili delo, ki ga je treba opraviti. Eno področje, ki bi ga morali vključiti v rezolucijo, je morda ta vidik, ki se je izkazal med našimi raziskavami in to je ta povezava med Facebookom in Cambridge Analytico, torej to, da je Facebook dal podatke Cambridgeu Analytiki, presega samo kršitev varstva podatkov državljanov. To je namreč pokazalo, da lahko na tak način omogočimo organizirano kriminaliteto in je tako odpremo vrata v naše države. Cambridge Analytica in ta družba SCL so, kot na primer tudi Henley in Partners, so bili vključeni v prodajo potnih listov in držav, evropskega državljanstva različnim kupcem. In to je v bistvu pa že sistem, ki bi lahko koristil kriminalnim združbam in tega ne smemo spregledati. In potem še ena stvar. Seveda, tukaj govorimo o škandalu Facebook in Cambridge Analytica, ampak kar se tiče varstva podatkov naših državljanov in izvajanja GDPR-ja ne moremo spregledati tega, kar se naprimer dogaja v kitajskih podjetjih, ki so že v EU, ki so sklenila pogodbe z vladami v Evropski uniji in uh, vemo, da pri njih obstaja prepoznava obrazov, masovno, da se po, masovno uporablja ta storitev. Vemo, da na kitajskem imajo trenutno sistem, ki ga imenujajo osebna izkaznica rezultatov ali eh, tablica rezultatov, kjer uporabljajo umetno inteligenco za nadzor posameznikov. To je zaenkrat na ravni kitajske družbe, do leta 2020 bi to moralo pa polno začeto delovati in nikakor pa ne vemo, ali se kaj podobenega ne dogaja tudi v Evropski uniji preko CCTV-ja. Nekaj takega. Uh, ne smemo spregledati, če hočemo biti resni in odgovorni državljani. Gledati moramo na drugo stran Atlantika, pa tudi na vzhod. Uh, Hvala. Zdaj se bomo obrnili še k, komis, k eh, Evropski komisiji, predstavnica GD Just. Hvala. res je, razkritja v zadnjih mesecih v zvezi s Facebookom in Cambridge Analytica so pokazali, kako zelo pomembno je, da potrebujemo nova evropska pravila za varstvo podatkov in to imamo tudi v okviru GDPR-ja. Ta primer je tudi pokazal, kako zagotoviti poštene in pravične volitve. Prej je bilo to zagotovljeno, ampak stvari so se spremenile in s tem so se zbudili vsi deležniki. Zagotoviti svobodne in pravične volitve leta 2019 je prioriteta komisije in to je predsednik tudi povdaril v nagovoru o stanju v Evropski uniji. Zato komisija v teh okoliščinah pozdravlja osnutek resolucije parlamenta na to temo zlasti predhodne ugotovite, u, ugotovitve or, Urada za varstvo podatkov Združenega kraljestva kažejo na številne stvari, ki so, ome, ki so omenjene tudi v osnutku resolucije parlamenta. Potrebujemo celovit pristop. Kar se tiče zadeve Facebook, je komisija v tesnem sodelovanju, tesnem stiku z Evropskim odborom za varstvo podatkov in predsednikom Eh, eh, angleškega organa za varstvo podatkov, ki vodi preiskavo o Cambridge Analytike. In podpiramo tudi koordiniran odgovor evropskih organov za varstvo podatkov. Komisija skrbno spremlja rezultate preiskave ameriške Federal Trade Commission in to bomo obravnavali tudi na drugem letnem pregledu zasebnostnega ščita, ki bo čez nekaj tednov. Komisija zelo resno jemlje izvrševanje, to je prioriteta za to komisijo. In mislim, da ste to že videli tudi v nekaterih politično občutljivih primerih. Primer Facebook pa je samo del širšega problema ta je zapleten, vključuje veliko deležnikov in je zelo zahteven. Različne politične stranke, analitike, eh, ana, eh, družbe za analizo podatkov in tako naprej teh vprašanj ne moremo obravnavati izolirano, vedno moramo upoštevati različne grožnje in pravila za izvrš in raz izvrševati različna pravila. Potem oglaševanje in kdo je za tem. Kako se državljane cilja? varstvo podatkov v kibernetski varnosti in tako naprej. To so zelo pomembne teme. Torej, zagotoviti moramo celovit pristop in vključiti vse organe, ki delajo na tem področju. In to želi doseči komisija z volilnim svežnjem, ki smo ga predstavili, predstavili 12. septembra. Naj spregovorim o tem svežnju. Ima tri elemente. Prvič, zagotoviti hočemo, da organi za volitve, organi za varstvo podatkov in organi za boj proti kibernetski kriminaliteti sodelujajo in zagotavljajo boljše izvrševanje zakonodaje ter odpravljajo oziroma prispevajo k odpravljanju vrzeli. Države članice morajo za ta namen vzpostaviti nacionalne mreže. Države članice tudi pozivamo naj pripravijo voli, pred, eh, prilagodijo volilno zakonodajo, zato da se zagotovi večja preglednost, kdo organizira kampanjo, kdo je planja eh, plačal za kampanjo in tako naprej. Vemo, da obstajajo pravila za svet izven interneta, obstajati pa morajo tudi za internet. Potem drugič, volitve v Evropski parlament leta 2019 bodo prve volitve v skladu z novimi predpisi o varstvu podatkov. Vsi relevantni akteri morajo nujno preveriti, ali izpolnjujejo pravila o varstvu podatkov in kako je to povezano z volilno zakonodajo. Zato smo pripravili smernice za varstvo podatkov kot del svežnja. Tretjič, komisija je predlagala tudi ciljen zakonodajni predlog spremembe za uredbo 1141-2013 za ciljano politično financiranje. Predlog amadmaja je, da bi političnim strankam in fundacijam eh, lahko naložili finančne sankcije, če bodo kršili pravila glede varstva podatkov in eh, to z namenom, da bi izkrivili rezultat volitev. Zneski kazni lahko predstavljajo do 5 odstotkov letnega financiranja zadevne politične stranke. Zato, da bi ti, ta zakonodaja dejansko začela veljati pred volitvami 2019, komisija poziva zakonodajalce naj hitro ravnajo. Tukaj se zahvaljujemo Evropskemu parlamentu in odboru Libe za to eh, delo opravljeno na tem področju in za zagotavljanje učinkovitosti tega volilnega svežnja. Naslednje delo bo konferenca komisarke King o kibernetskih grožnjah, ki bo organizirana oktobra. Konec novembra pa bo o, eh, konferenca o e-demokraciji ki jo bosta gostila podpredsednik Timmer, Timmermans in komisarka Tyson. Torej, prihodnji meseci bodo ključnega pomena za prihodne volitve in torej podpiramo parlament pri tem, da opozarja na zelo pomembno vlogo vseh deležnikov pri zagotavljanju poštenih in pravičnih volitev ter pri varstvu podatkov državljanov. Najlepša hvala. Večina političnih strank je izrazila svoje stališče o rezoluc resoluciji. Želi še kdo besedo? Če ne, potem naj povem, da bi odboru Libe o tem glasovali 10. oktobra, zato da bi lahko uh, o tem potem glasovali na plenarnem zasedanju oktober 2. Rok za vložitev predlogov sprememb je jutri do 18. Najlepša hvala. Mhm. Thank you, colleagues. We will now move to point five, uh, which Hvala kolegi, zdaj pa točka pet. Spregovorili bi o stanju pri ocenjevanju ustreznosti japonskega sporazuma. Gospa Jim Carton. A. Je ni tukaj, jo pa nekdo nadomešča. Mislim pa, da tudi tega še ni tudi te osebe, ki jo nadomešča, še ni tukaj. Yeah, he, has, he has not arrived yet. Um, I would expect this to happen any minute. Uh, very much. Res je, ni še prišel, uh, mislim pa, da bo prišel uh, čez nekaj trenutkov. Um, če mi dovolite, bi ga poklical, če ne, pa bom jaz podal predstavitev.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 Dragi kolegi, predstavniki komisije bodo odboru predstavili stanje pri ocenjevanju ustreznosti japonskega pravnega okvira za varstvo podatkov. Prejšnji teden smo prejeli nekaj dokumentov, ki jih je poslala komisija, zato da bi sprejeli ta sklep o ustreznosti. Dokumente smo posredovali poslancem. Pred kratkim je bila na japonskem tudi naša delegacija. Tako, zdaj vam dam. Predajam besedo, časa imate do 10 minut. Hvala, predsednik. Se opravičujem, ker sem prišel nekoliko pozno, pač rekli so mi približno, kdaj naj bi se začela ta tema. Najlepša hvala za to priložnost. Kot smo, ste povedali, Julija, smo zaključili ta uh, pogajanja z Japonsko. Rekli so mi naj povem na hitro. Torej, zdaj bom na kratko povdaril, uh, eh, kako pomembna je ta odločitev o ustreznosti sporazuma, hkrati pa eh, bi spregovoril tudi o tem, o tej odločitvi o ustreznosti. Mislim, da je ta odločitev ali ta sklep o ustreznosti eden najpomembnejših in to iz več razlogov. Naj nekatere od njih omenim. Prvič, če bo ta sklep sprejet, bo povečal varstvo podatkov, kadar se prenašajo iz EU enemu našemu najpomembnejših političnih in trgovinskih partnerjev, s katerim že zdaj izmenujemo, izmenjujemo zelo veliko podatkov. Ta sklep tudi kaže, če lahko tako rečem, kaže, da se zbliševanje standardov glede zasebnosti splača. Japonska je maja 2017, mislim, da je maj odličen mesec za zasebnost, torej Japonska je maja 2017 spremenila svojo zakonodajo o varstvu podatkov in to na podlagi podobnih struktur, varovalk in pregledov ali nadzora, um, ki ga izvajajo neodvisni organi uh, za varstvo podatkov, kot jih imamo pri nas, kot to predvideva naša GDPR. Že sami ste ugotovili to in eh, sami ste se tudi pogovarjali o tem, ko je delegacija tega odbora obiskala Japonsko. Na podlagi te visoke stopnje zbliževanja, lahko pošljemo pomemben signal tudi drugim državam, ki razmišljajo o tem, da bi na podlagi podobnih načel posodobile svojo zakonodajo, naprimer eh, Čile, Brazilija, Koreja, Indija in tako naprej. Tretjič, ta proces ugotavljanja skladnosti je potekal usporedno z EU-japonskim um, sklepanjem partnerstva. In to partnerstvo v bistvu eh, je od nas nekako zahtevalo, naj pospešimo sprejetje te sprejetje tega sklepa. In uh, izkazalo se je, da je naš uh, pristop dober pristop in hkrati tudi pozitivno sporočilo drugim mednarodnim partnerjem. S tem mislim, da eh, promoviranje visoke ravni varstva podatkov in um, dobro gospodarsko sodelovanje sta nekaj, kar mora iti z roko v roki. Uh, to poudarjamo ob številnih priložnostih. Mi vedno trdimo, da se o zasebnosti v trgovinskih sporazumih ne moremo nikdar pogajati. Z Japonsko imamo visoko stopno soglasja, zbliževanja in zdaj smo tukaj prvič videli dvostransko zblaševanje. Torej, zdaj bomo imeli ne samo prost, ampak tudi varen pretok podatkov, kar se tiče varstva teh podatkov. Mislim, da je to pomembno za naše državljane, podjetja, to je pomembno za Japonsko in za EU, hkrati pa je to tudi zelo pomembno sporočilo za naše druge partnerje kajti kar se tiče prenosa podatkov, v svetu obstajajo tudi drugačni pristopi. Nekateri namreč eh, se ne ukvarjajo toliko z varstvom. Zdaj pa še rezultat pogajanj. Kot vidite, osnutek je obsežen, imamo dve veliki obsežni prilogi. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak naj omenim naslednje kot sem že povedal in kot ste sami videli, ko ste se pogovarjali o tem in ko ste obiskali Japonsko, vidite, da obstaja precejšna stopna konvergence med EU in Japonsko. Vseeno pa smo dodali varovalke za boljšo zaščito podatkov pri prenosu med EU in Japonsko. Ta sklep o ustreznosti vsebuje tako imenovan komercialni vidik in hkrati tudi vidik, ki se nanaša na dostop japonskih javnih organov do teh podatkov. In naj omenim še tri pomembne sklope varovalk, ki smo jih uspeli spogajati. Prvi. Svežen pravil, ki omogoča, Eh, da bomo premostili razlike, ki smo jih ugotovili med japonskim in evropskim sistemom. Te varovalke se nanašajo na varstvo občutljivih podatkov, naprimer. To ni bilo čisto um, samoumevno, ampak uspeli smo uskladiti opredelitev občutljivih podatkov torej japonsko definicijo občutljivih podatkov z našo definicijo. Potem zelo pomembno je tudi, da se eh, eh, da smo se dogovorili tudi o nadaljnih prenosih. Potem o, dogovorili smo se o izvrševanju individualnih pravic, potem eh, o varovalkah ki se nanašajo na pojem anonimnih ali anonimiziranih podatkov. To je zelo pomembno za področje uporabe zakonodaje o varstvu podatkov, kajti vedeti moramo, kaj velja za anonimno in torej potem ta zakonodaja tega ne ščiti več. In eh, ko smo govorili o anonimnih podatkih na obeh stranih, smo hoteli zagotoviti, da na obeh stranih to enako razumemo. Torej, to so podatki, ki so nepovratno anonimizirani. Ta pravila so opisana v prvi prilogi k sklepu in ta pravila bodo zavezujoča za japonska podjetja, ki bodo pridobila podatke od Evropske unije in japonski organ za varstvo podatkov in japonsko sodišče bosta lahko pridobila oziroma morala izvajati to zakonodajo. Hkrati smo pridobili tudi zaveze od najvišjih japonskih organov, torej ministerskih in drugih organov, za to, da bodo Evro, eh, japonski organi ustrezno spoštovali varstvo podatkov, ko bodo dostopali do podatkov prenešenih iz Evropske unije na Japonsko kadar bodo dostopali do teh podatkov, bo pri tem upoštevana sorazmernost, nujnost in na voljo bodo tudi ustrezni postopki oziroma ustrezne pravne poti. Hoteli smo obravnavati tudi oziroma se zavarovati pred različnimi resnimi grožnjami v teh območjih. obstajajo nekatere stvari oziroma nekateri pomisleki, ki izhajajo neposredno iz ustavnega okvira, kakršen je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni. E, eh, naprimer, eh, sodišče mora odobriti odredbe, preden se naprimer, lahko dostopa do podatkov. In potem vzpostavili smo tudi sistem pritožb, Eh, torej, evropejci se lahko pritožijo, kadar eh, menijo, da je to upravičeno. Če se izkaže, eh, da je prišlo do težav in do nezakonitega dostopa do podatkov, se morajo ti podatki izbrisani. In torej, Eh, uspeli smo tudi zagotoviti, da je japonski organ za varstvo podatkov popolnoma neodvisen. Ko smo se pogajali o teh varovalkah, smo seveda uporabili merila, ki so opisana v členu 45 GDPR. Seveda smo tudi zelo natančno upoštevali seznam uh, stvari, ki jih je treba priverjati, ki jih je določil Evropski odbor za varstvo podatkov za ugotavljanje ustreznosti. Torej, ko ugotavljamo, ali sistem zagotavlja določeno in zahtevano stopnjo varnosti. In potem še zadnja stvar, eh, če že govorimo o Evropskem odboru za varstvo podatkov. Sklep je bil zdaj predložen Evropskemu odboru za varstvo podatkov, ki mora o njem izdati mnenje in pričakujemo ga v prihodnih mesecih. To je prvi korak našega postopka sprejemanja sklepa, potem eh, se to nadaljuje v, v postopku v odboru in potem lahko kolegi sprejme sklep o ustreznosti. Upam, da sem spoštoval desetminutni minutni desetminutno omejitev in veselim se, veselim se razprav. Hvala lepa. No, to je res eh, zanimivo naloga. Torej, sedaj imamo pogovore o partnerstvu in to je res zanimiva stvar. Ne vem, ali bi kdo od vas želel besedo. No, Eh, torej, sam sem si zabeležil nekaj točke, bi jih sedaj rad omenil. Torej, ena od spornih tem, eh, ki je sicer prej niste omenili, je vprašanje neprevoda japonskega zakona o varstvu podatkov. Torej, nimamo še te različice in eh, te različice še ni pregledal noben angliški govorec ali pa um, noben lektor. Torej, potrebovali bi uh, angliško uh, različico, tako da bi jo razumeli tudi ne japonski govorci. Torej, kako se je sedaj s tem? Torej, ko, ko bo ta sklep sprejet, kako bo lahko zavezojoč za Evropsko unijo, če ne bomo imeli angliske, angliške različice? Torej, to sem želel omeniti. Vem, da se je to vprašanje pojavilo na misiji. In še nekaj podatkov o časovnici. Prosim, povejte nam, um, kako bodo sedaj uh, japonski organi postopali, torej uh, kakšni roki so. In zanima me, eh, kdaj eh, bo sprejet sklep. Eh, Birgit je prosila za besedo, torej gospa Sipel, potem pa še gospod Dalton. Hvala lepa. Hvala lepa za to predstavitev. Vemo, da so sklepi o ustreznosti vedno nekoliko težavni. Sama bi se osredotočila na dve, tri vprašanja. Vidim, da so tudi dodatni predpisi v prilogi ena in ti naj bi bili zavezujoči za japonske družbe. Toda ali nam lahko podate zagotovila o tem, kako so lahko ti predpisi zakonito zavezujoči? In videti je, da bodo ti predpisi koristili samo podatkom evropskih državljanov, ne podpirajo pa podatkov japonskih državljanov ali pa podatkov, ki se prejemajo iz drugih jurisdikcij. Torej, ali so ti podatki bolje zaščiteni od podatkov Japoncev? Kako je to lahko skladno za splošno uredbo in pa z eh, zahtevo Evropskega sodišča glede tega, da mora biti zagotovljena enaka raven zaščite v tretji državi? In potem je to še nekaj, o čemer smo vedno znova razpravljali. Namreč eh, tukaj gre za kazni. Tukaj gre od 300 tisoč jenov do 1 milijona jenov, to pomeni 2300 evrov do 7500 evrov oziroma nekoliko več. Spominjam se, da so nam na neki točki rekli, da eh, gre tukaj za kulturne razlike in da denar ni tako pomemben, ampak druge stvari, to da Japonska je del globaliziranega sveta in te kazni bi morda lahko ustvarjale probleme. Glede na to, da je kršitev eh, varstva eh, podatkov na japonskem ni videti tako problematična in kako so potem lahko te eh, kazni usklajene z splošno uredbo, ki narekuje, da morajo biti kazne odvrčilne, proporcionalne in tako naprej. Torej, toliko z moje strani. Ta hip. Hvala. Da, s gospodom Doltonom smo o tem veliko razpravljali, torej veliko smo razpravljali o kaznih. To je nekaj zelo težavnega in imeli smo tudi zelo filozofske razprave, zelo zanimive filozofske razprave z japonskimi sogovorniki. Torej, gospod Dalton, hvala lepa, gospod predsedajoči. Torej, zelo zanimivo je bilo na japonskem, kajti Japonci so bili zelo ponosni na svoje zakone o varstvu podatkov. Bili so prepričani, da so zelo blizu našim zakonom, vsaj vodili so jih isti nameni. Jaz bi se rad navezal na nekatere točke, ki ste jih omenili vi. Torej, ta skupni odnos, ki ga imamo sedaj, eh, ta usklajenost med EU in Japonsko. Sedaj se prizadevamo, da bi to razširili tudi eh, na druge partnerje globalno, kajti čutim določeno sinergijo med EU in Japonsko. Torej, ne glede na, te, na to, kaj bo za Brexitom, bo v redu, da bomo imeli eh, podoben sistem varstva podatkov eh, tako v Evropski uniji kot v Združenem kraljestvu. Torej, eh, če bomo uskladili eh, Združeno kraljestvo, EU in Japonsko, je to močen blok in tako, da bomo lahko to nekako približali, usilili tudi drugim partnerjem. Ali načrtujete kaj podobnega, Evropska komisija, ali bi radi to razširili tudi na druge partnerje, eh, seveda imamo v mislih ZDA, tudi Kitajsko in druge. Hvala. Ena od eh, največjih razlik je ta, da smo mi že začeli izvajati eh, splošno uredbo in da smo usklajeni za Japonsko. Torej, to je ena eh, od razlik, ampak razumem vaše vprašanje. Gospa Gomeš, izvolite. Da, <clears throat> tudi sama vidim, da so tukaj številni strateški interesi in da prihaja do usklajenosti med EU in Japonsko in vidim, da sodelujemo na področju varstva podatkov in to pomeni, da to velja tudi za razvoj tehnologij, eh, umetne inteligence, eh, ki se ki ima močen vpliv, ko govorimo o splošni uredbi. In ko sem bila na Japonskem, smo videli, da je to, da so poglavitni eh, akteri na področju razvoja povsem poznali splošno uredbo, dobro so se tega zavedali in povedali so nam, da eh, bodo to eh, začeli izvajati oziroma, da bo to postalo praksa. No, ampak poglavitno vprašanje še vedno ostaja, do kakšne mere vprašanje, ne bodo uporabljali Japonci to samo za evropske državljane, ne pa naprimer za druge, vključno za japonskimi državljani. Mi potrebujemo gotovost in seveda potrebujemo uradni eh, prevod eh, japonskega zakona in kako bo to eh, delovalo na japonskem. Torej, to je ključnega pomena za naše državljane, pa tudi za pravice v zvezi z varstvom podatkov, ki so seveda univerzalne. Potem je tu še ena stvar, ki me moti in v zvezi s tem imam vprašanje za komisijo. Japonska je ena od držav, ki se je lotila kriptovalut in imajo tudi tehnologijo, ki podpira te kriptovalute, torej razvijajo te tehnologije. Pa e, je, je japonski državljan tisti, ki je e, Bitcoin e, ustanovil. Ne morem si predstavljati, da Japonska dovoljuje te kriptovalute na japonskem brez nadzora. Živela sem na japonskem in vem, kako je japonska družba precej nadzirana in sicer iz dobrih razlogov glede na um, divjo, divje sosedstvo in še toliko bolj. Divje, če pomislimo na razvoj na uh, kitajskem, kjer se kartecami nadzirajo kitajsko družbo. Torej, kako je to skladno, torej, do, to, da dovoljujejo tam uh, kriptovalute? Kako je to skladno s tem? Kaj ti prepričana sem, da um, nadzirajo te kriptovalute na japonskem. Dobro, kolegice in kolegi, še kdo drug želi beseda? Torej, uh, gospod Čankareli, beseda je vaša. Hvala lepa. Začel bom z za zelo pomembnim vprašanjem, ki ni tako podrobno. Razumem, zakaj ste uh, s tem uh, začeli. Tukaj, torej, tukaj gre za vprašanje različice zakona. ta pogajanja so takšna kot pogajanja, kot druga pogajanja z drugimi zanesljivimi partnerji. Dobili smo prevod se strani japonskih um, oblasti. Seveda, edina uradna različica je v japonščini, ampak naj povdarim, to je zaupanja vreden partner, ki nam je podal prevod in dejal bi, da je to dobro izhodišče za eh, začetek razprav in ocene. Poleg tega je treba tu omeniti še sledeče. Torej, organ za varstvo podatkov nam je podal ta prevod. In tako kot naš organ za varstvo podatkov, tudi ta organ meni, da je pomemben ta nov zakon. Torej, te skušam predstavljam nekaj bolj uradnega, kot je to. Toda zlasti ko smo eh, bili sredi pogajanj, seveda pogajanja so potekala v angleščini, torej tekom pogajanj smo se zelo zanašali na naše lingvistične strokovnjake eh, iz Evropske komisije kajti imeli smo pomembno delegacijo Evropske unije v uh, Tokiju in ta nam je nudila visoko kakovostno ekspertizo. Poleg tega je zelo pomembno razumeti še tole. Ko smo imeli vprašanja o pomenu besedila, seveda smo eh, spraševali eh, po pojasnilih naše sogovornike, ampak Ves čas tekom eh, pogajanj smo imeli stike z akademiki, strokovnjaki tu in na japonskem, zato da bi bolje razumeli japonski sistem. Nismo se zanašali zgolj na eno osebo, na en vir. In tako smo dobili zagotovilo, da delamo na dokumentih, da eh, delamo na podlagi eh, tega, da, oziroma da smo delali na tak način, da smo dobro razumeli um, japonski sistem. Um, sedaj pa še o uh, obveznih oziroma zavezojočih predpisih. Da, eh, so zavezojoči, kajti imajo pravno podlago v japonskem zakonu. Torej, to je sedaj drugo vprašanje. Ne, imamo šesti člen uh, glavnega zakona, ki delegira uh, japonskim organom za varstvo podatkov. Um, pooblastilo, da zagotovi dodatno varstvo, vključno z mednarodnim tokom podatkov. Torej, oni dobijo eh, to pooblastilo od zakonodajalca in to je ena od teh podlag, na katerih temelji zakon. Kot veste, smo dobili tudi opredelitve podatkov, naprimer obč za občutljive podatke. In določene opredelitve so se spremenile. Kabinet, japonski kabinet je sprejel odločitev o delegiranju specifičnih pooblastil varstvo z, eh, organov za varstvo podatkov zato da bi sprejel te dodatne predpise. In ti predpisi so zavezojoči. Torej, predpisi, ki so tukaj na mizi, se povsem skladajo z pravnim okvirom japonske, kar se tiče hierarhije, hierarhije predpisov in delegacij. Potem ste me vprašali še nekaj zelo zanimivega. Zakaj se ti predpisi uporabljajo samo za podatke, ki prihajajo iz Evropske unije. Tako so se odločili japonski organi. Mi moramo zagotoviti varstvo podatkov, ki prihajajo iz Evropske unije. Zato gre tukaj pri tem sklepu o ustreznosti. Mi smo pristojni za to mi eh, ne moremo reči japonski eh, vlade in pa japonskemu parlamentu naj sprejema zakone o celotnem eh, japonskem sistemu varstva podatkov. Kajti potrebno je zagotoviti določeno raven skladnosti za podatke, ki se pošiljajo iz Evropske unije. In to želimo zagotoviti s tem torej japonska, japonske družbe uh, oziroma Japonska bo poskušala dvigniti raven varstva podatkov za vse morda, ampak to je eh, vprašanje za japonsko družbo in pa za japonske inštitucije. To je njihova stvar. Pomembno je to, da um, uh, dobijo podatki iz Evropske unije ekvivalentno raven varstva. Sedaj pa gremo naprej. Številke uh, uh, izhajajo iz japonskega prava in te številke veljajo za vsako posamično kršitev. Naprimer, če pride do kršitve podatkov ali če pride do problemov v zvezi z dostopom do podatkov ali pa če pride do nezakonitega obravnavanja podatkov v digitalnem eh, gospodarstvu. Uh, Potem je treba eh, te številke pomnožiti s eh, številom eh, kršitev, s številom primerov in potem to doseže visoke številke. Naj podarim še nekaj. Da, to je drugačen sistem. To, da sistem varstva na japonskem omogoča tudi zaporno kazen za razliko od splošne uredbe. Imajo sistem dveh ravni, torej imajo um, organ um, za varstvo podatkov, ki sprejme odločitev. Naprimer, ko ugotovijo, da so se določeni podatki e, brisali in če potem ne spoštujete te odločitve, potem eh, lahko, e, ste lahko deližni eh, kazenskega pragona in eh, lahko tudi prestanete v, zakonu, v zaporu. In to je drugačen sistem, kot ga imamo mi in eh, po mojem mnenju zagotavlja učinkovite sankcije. In če si pogledate sedaj uh, naš eh, odbor za varstvo podatkov, kaj so oni rekli, torej ni šlo za to, da bi mi od točke do točke usklejevali, primerjali vse. Torej, dejali so nam, da moramo najti sistem učinkovitih sankcij. In uh, zato obstajajo različni načini. Na različne načine lahko zagotovimo učinkovite sankcije in eh, mi smo bili mnenja, da je japonski sistem učinkovit in da um, zagotavlja odvračilne kazne. Da, pa vsem se strinjam z vami, to je sklep, ki ima velik vpliv, ki presega japonsko-evropske odnose. Oni so član G7, OECD, G20 Eh, mi smo isto misleči partnerji za Japonce, sedaj tudi, kar se tiče varstva podatkov. Ta sklep je znak za preostali del sveta, da če dosežemo konvergenco na področju varstva podatkov, to prenaša takoj prednosti za državljane in za podjetja. In mislim, da je to izredno pomembna razsežnost eh, tega sklepa o ustreznosti. Um, še zadnje vprašanje. To je še ena zelo pomembna eh, razsežnost eh, odnosa eh, med EU in Japonsko. Mi že imamo močan odnos med organi za varstvo podatkov. Torej, ta sklep bomo še naprej razvijali. To ni zgolj sklep o tekstih. Mi želimo razviti tudi skupno orodje, vključno za uh, interpretacijo. To vključuje tudi novi razvoj, ki ste ga omenili. Naprimer, uh, eh, to uh, se na, lahko nanaša tudi na blokčene. Mi to imenujemo novo generacijo sklepov o ustreznosti. In potem, ko bo ta sklep sprejet, bomo uh, torej imeli um, tesne stike med organi za varstvo podatkov uh, in tesno so bomo sodelovali tudi pri interpretaciji skupnih predpisov. To bo uneslo več varstva in pa več pravne gotovosti. Hvala lepa, upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala lepa. Ste, kako pa je s časovnico? Vem, da je to tako dolgočasno vprašanje, ampak vendarle, ne, ne, ne, to je zelo pomembno vprašanje. Torej, dve stvari. Tukaj tečeta dva usporedna postopka. Japonski organi morajo sprožiti svoj lasten postopek um, uh, sklepa ustreznosti. To bodo zagotovili uh, jeseni in mi imamo podobno časovnico. To sicer ni samo v naših rokah, se zdaj uh, čakamo um, odgovor. nadzornika eh, za varstvo eh, osebnih podatkov in gospod Juncker eh, predvedeva ta sklep o ustreznosti do konca tega leta. To je torej časovnica. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dženkareli. Torej, nekateri niste bili člani te delegacije. In tistim naj povem, da je to tako fascinantna tema in uh, kaže, kako so uh, naši odbori uh, povezani z tem vprašanjem. Torej, še enkrat lepa hvala za vašo predstavitev. Kolegice in kolegi, hvala lepa za vašo udeležbo. Čez dve minuti bomo začeli z uh, izvolitvijo podpredsednikov, potem pa bomo začeli z glasovanjem.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 Kolegice in kolegi, vem, da imate polne roke dela, v četrtek e, želite, želite ujeti svoje letala, ampak držimo se časa. Osebe, ki jih potrebujemo, so tu. Prosim, da se usedete, tako da bomo lahko začeli. Okay, colleagues, let's begin. Um... Pa začnimo. Torej, prva točka je um, izvolitev tretjega podpredsednika, ki bo nadomestil um, gospoda Albrehta v skladu z našim poslovnikom. Če imamo Torej, prosim, da pripravite svoje voljivne kartice. Če bomo imeli več kandidatov, če pa bomo imeli samo enega kandidata, eh, bomo to potrdili z aklamacijo. Torej, 200. člen poslovnika. Najavljam namestnike, ki bodo tudi glasovali gospod Verhojen iz ELS, gospod Kuček iz ALDE in gospod oziroma gospa Mejer INF. Torej, to so nadomestni člani, ki se bodo odeležili volitev. Eh, morate me obvestiti eh, tudi kakršnekoli spremembe v zvezi z nadomestnimi člani, preden začnemo z glasovanjem. Potem kvorum. Več kot 15 vas mora biti prisotnih. E, torej, kvorum smo tudi dosegli, vidim, da nas je 15. Sedaj pa eh, imenovanja. torej tretji podpredsednik odbora Libe, kandidature. Eh, lahko kandidature predlagajo eh, politične skupine ali pa pet odstotkov kar pomeni trije člani, oziroma 15 eh, odstotkov, torej kar pomeni trije člani odbora Libe. Kandidat mora biti popolni član odbora in je moral tudi opraviti deklaracijo finančnih interesov. Sedaj bi lepo prosil za vas prosim za nominacije. Koga bi radi imenovali? Kolegico Judith Sargentini. Torej, gospa Sargentini je imenovana. Imamo še kakšno drugo nominacijo? Ne, drugih imenovanj ni. Sedaj pa bi prosil vprašal eh, kandidatko, če se strinja z to kandidaturo. Bila bi počaščena, gospod. Dobro, hvala lepa, Judith. In mi smo počaščeni um, z vašo kandidaturo. Preverili smo, vaši dokumenti so v redu. Eh, izpolnjujete pod potrebne predpogoje. To vse moram povedati, če ne, ne boste pravilno izvoljeni. Torej, vsi predpogoji so izpolnjeni, kar se tiče deklaracije o finančnih interesih in ste tudi polnopravna članica odbora Libe. No, ker imamo samo eno kandidatko, bomo to potrdili z aklamacijo. Kolegice in kolegi, če dovolite in če ni ugovorov, ali lahko sedaj Izvolimo gospod Judith Sargentini za tretjo eh, podpredsedojočo odbora Libe. Prosim, ali to lahko potrdite? In v prihodnje bi prosil, eh, da eh, podpredsedniki sedite tukaj z menoj. Ne vem, kam, kaj sem vam storil, da sem vedno sam, ampak saj nisem tako slab. Nikoli ne želite biti tu spredaj z menoj. No, morda bo gospa Sargentini to spremenila. No, in tukaj tudi piše. Uh, še nekaj, kaj moram povedati. Uh, torej, um, gospa je bila imenovana z, z uh, eh, aklamacijo in uh, se mora usesti tukaj pri meni. Ne vem, zakaj do sedaj nihče ni hotel sedeti tu spredaj ampak vaše mesto bo od zdaj vedno tukaj. Torej, vabim vse eh, podpredsednike, da se mi pridružijo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Sedaj pa se lotimo glasovanja. Ne, joj, se upravičujem. pa začnimo z glasovanjem, kolegice in kolegi. Točka sedem, osem, deset in enajst. Tukaj gre za sporazume med Evropsko unijo in različnimi državami. Začeli bomo sa prvo točko. Poročevalec je gospod Emiljan Pavel. Ali Pavel eh, želi, gospod Pavel želi besedo? Ne, torej glasujemo o poročilu gospoda Pavla. Začnimo torej sa prvim, nimamo predlogov sprememb in tukaj gre za Barbados. Torej glasujemo. Konec glasovanja. Um, Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o Mauriciusu. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa St. Kitts in Nevis glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa Antigua in Barbuda glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. Sedaj pa se išili. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. In končno glasujemo še o Bahamih. Glasujemo. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto, torej eh, čestitam gospodu Pavlu in to je konec glasovanja. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vašo pozornost. Um, kolegice in kolegi, lahko kar nadaljujemo s 13. točko, ker je naša poročevalka gospa Vikström že z nami. Če ne boste sodelovali v razpravi o tej točki, prosim, da tiho zapustite dvorano, zato vam bomo res hvaležni. Kolegice in kolegi, zdaj bomo obravnavali statistike skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti. Gospa Cecilija Wikström bo predstavila osnutek svojega poročila. Prosim, da dvorano zapustite potihem. Tako, gospa Cecilija Wikström bo predstavila poročilo o statistikah skupnosti o selitvah in mednarodni zaščiti te statistike so pomembnejše, kot se to zdi, e, imajo precejšen učinek. Tako da sem prepričan, da bo gospa Wikström to tudi ustrezno predstavila v svojem poročilu. Tudi poročevalci v senci so z nami. Cecilija, izvoli. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Za spremembo je zame lepo početi nekaj, kar je res povsem tehnično, ne nabito s čustvi, ne preveč politično in eh, s tem bistveno manj dramatično kot dosjeji, s katerimi se običajno ukvarjam. Je pa to pomemben dosje. Prav zaradi tega, ker odločitve, ki jih sprejemamo, morajo temeljiti na raziskavah in dejstvih. Tako da se vsi strinjamo, da je pomembno imeti dostop do dobrih informacij in zanesljivih statistik, če želimo sprejeti ustrezno obveščene in utemeljene politične odločitve, sploh ko gre za migracije, kjer se politično gledano marsikdaj ne strinjamo. In zato so te statistike še pomembnejše kot drugot. V samem poročilu sem skušala predlagati vrsto novih tem, ki bi jih morale države članice posredovati Eurostatu podatke v zvezi s tem. Tu gre bodi si za statistike, ki jih države članice že pripravljajo prostovoljno in to posredujejo bodi si EASU ali na zahtevo akterjem civilne družbe. To se torej že dogaja, že zbira vem, da tisto, kar zahtevamo, morda pomeni malce več dela za statistične urade v državah članicah, se mi pa zdi pomembno, da ne omejujemo dostopa do kakovostnih statistik na podlagi argumentov sredstev, za statistične agencije. Bolje bi bilo zagotoviti, da imajo te agencije na voljo dovolj sredstev, da dobro opravljajo svoje delo. Glede na to, koliko denarja porabimo na področju eh, migracij in azila, bodo kakršnikoli dodatni stroški na tem področju zelo, zelo majhni, ko gre za statistike. Če bomo imeli dostop do bolj kakovostnih podatkov, bomo s tem vsekakor nadomestili kakršne koli stroške, če bodo ti nastali. Morajo pa biti ti stroški minimalni. Saj države članice že danes porabljajo sredstva, ki jih imajo na voljo. Zato, da zagotovijo večino teh statistik. Veselim se že pripomb kolegov, in veselim se tudi nadaljnjega sodelovanja z vami, ko bomo pripravljali predloge sprememb. 4. oktober ob 5. popovdne pa je rok za posredovanje predlogov sprememb. Eh, nameravam delati hitro s poročevalci v senci, ko bomo enkrat imeli predloge sprememb, tako da bomo kmalo imeli stališče za razpravo s svetom in da bomo zagotovili, da bo dosje dokončan do konca našega mandata. V tem primeru eh, je svet eh, dosti bolj napreden, hitreje delajo kot mi. In tudi v svetu so spoznali, če katerokoli politično stališče že imate, morate imeti zanesljive statistike, tako da lahko sprejmete utemeljene odločitve. Torej gre za to, da lahko sprejmemo odločitve, ki so znanstveno podkrepljene. Ja, Cecilija, vidim, da Eh, te res veseli, ker delaš na dosjeju, s katerim lahko olajšamo delo na področju migracij, ampak nobeden izmed teh dosjejev ni kaj dosti manj dramatičen, tudi neko gre za statistike. Eh, vidim pa, da si res vesela, ker delaš na dosjeju, s katerim lahko zagotovimo določen napredek. Eh, Marie Kristin, si se želela oglasiti? Si ena izmed poročevalcev v senci v imenu Gue. Yeah. Hvala, predsednik. Ne vem, ali je to poročilo res samo tehnično, razumem pa, zakaj ga tako predstavljate. Statistike so bistvenega pomena, če hočemo imeti realistične podatke za migracijsko politiko in na tem področju moramo doseči napredek zlasti pri statistikah, zato da se izognemo nekim domišljijskim trditvam in da se politika opre na dejanske številke o migracijah. Komisija povdarja, da je ta sprememba namenjena temu, da se lahko prilagodimo velikim spremembam pri migracijah. Jaz bi rekla obratno, da se bo politika lahko oprla na realistične podatke. Ta spis je tehničen in če vidimo, kako hitro se je svet uspel dogovoriti, upamo, da bodo tudi drugi dosjeji, kate, za katere si ti, Cecilija, poročevalka, lahko napredovali tako hitro. No, vemo, da ni vedno tako. Zahvaljujem se za opravljeno delo, zahvaljujem se ti za poročilo. Mislim, da se strinjam skoraj z vsemi tvojimi predlogi sprememb podpiram te tudi pri tem, da je treba zagotoviti ustrezna sredstva Eurostatu, če mu naložimo več dela, rabi tudi več sredstev in ustrezni podatki so res zelo pomembni. V vseh državah se najde kdo, ki nasprotuje podatkom Eurostata, zato moramo imeti na to primerne odgovore imam pa tudi nekaj predlogov. Zlasti z vprašanji, povezane z vprašanjem mladoletnikov. E, potem tudi nekaj več pojasnil v zvezi s politiko vračanja, kaj je res prostovoljna vrnitev in kaj ne. Potem tudi v zvezi z vprašanjem določitve starosti. Ne vem, kako bi to lahko formulirali, ampak v številnih državah imamo težave s tem, da um, za nekatere mladoletnike se ugotovi ali se trdi, da so že odrasle osebe in želimo si tudi statistiko o tem. Potem je tukaj še vprašanje dostopa do sodstva ali um, pravnega varstva, tudi o tem bi si želeli imeti statistične podatke. Ne želim podaljševati razprave, kajti mislim, da tukaj ni nekih nestrinjanj. Potem pa še ena stvar. Komisija trdi, da ni sprememb v zvezi z varstvom podatkom res bi bila rada prepričana, da to ne bo vplivalo na to področje in v bistvu si želim, da nas v zvezi s tem pomirite. Ko vidim eh, to zdaj zakonodajo o varstvu podatkov, včasih kar malo dvomimo o tem, kako bo to prenešeno v naše države. Eh, Hvala, Marija Kristin, se opravičujem poročevalcem v senci, ker nismo začeli eh, čisto po vrstnem redu, kot bi morali za poročevalce v senci, tako da bomo to popravili. Najprej ELS, eh, e gospod Čaki. Hvala, gospod predsednik. Eh, poročevalec za ELS je sicer gospod Zdehovski, pa danes ni mogel priti, tako da me je prosil, naj predstavim stališče ELS. Cecilija Wikström, žal uh, moramo imeno kolega, uh, oziroma žal mi je, ko slišim, da pravite, da gre za tehnični dosje, ki ni tako zelo nabit s čustvi. Meni se zdi, da je to prednost dosjeja, saj je jasno, da v evropski politiki za migracije potrebujemo več strokovnega znanja. Razprave doslej pa so bile bistveno bolj politične in čustveno naravnane, to pa se lahko zlorabi. Zdaj pa se ukvarjamo s tehničnim, strokovnim vprašanjem in prav zaradi tega se mi to zdi korak naprej. ELS bo zato dosje podprla. Po drugi strani imamo dejstvo, da se lahko o tem dosjeju dogovorimo precej hitro in to morda kaže, da je to prava pot naprej tudi za druge dosjeje. Tako da res cenim vašo strokovnost saj se pravzaprav celotna evropska politika sooča z velikimi pritiski in zato potrebujemo strokovne rešitve. Kolega Zdehovski je v osmih točkah naštel elemente, ki jih pozdravljamo. Ne bom zdaj sicer vsega bral, ampak vkljub eh, semu bomo poslali nekaj predlogov sprememb. Je pa v luči te razprave pomembno reči, da je dosje dob, dobar, podprli ga bomo in bomo pa poslali nekaj predlogov sprem v bližnji prihodnosti. Hvala in čestitke Cecili. Najlepša hvala, gospod Čaki. Pročevalka za S in D je Cecil Kienge. Cecil, izvoli. E, hvala lepa, Klod. Tudi sama se bom najprej zahvalila poročevalki za to poročilo, ki eh, odraža tudi izzive, ki jih je navedla Evropska komisija v svojem predlogu. Treba je zagotoviti višjo kakovost, natančnost eh, in pravočasnost statističnih podatkov. To dosje eh, ni samo tehničen dosje, ampak zelo političen dosje. Kajti resničnost, eh, ki nas obdaja, ljudje interpretirajo glede na zonanje impulze, ne na podlagi statističnih podatkov. Torej, glede na politično usmeritev in pa glede na osebo, se lahko resničnost spreminja. Temu se reče uh, zavedanje. To pomeni, da moramo delati bolj na statističnih podatkih. Mi imamo že podatke na voljo in sicer se strani držav članic, ampak države članice ne delijo rade svojih podatkov. Ta, eh, to poročilo vsebuje eh, tudi eh, določene dobre stvari eh, predloga Evropske komisije. Dovolite, da omenim še sama nekaj točk. Treba se je osredotočati na najbolj ranljive osebe. Treba se je imeti pred očmi tudi spole, torej potrebujemo razčlenitev po spolih. Poleg tega se je treba posvetiti tudi mladoletnim, treba je zagotavljati opredelitev starosti mladih. Potem potrebujemo tudi podatke, kar se tiče sprejema in pa integracije. Veliko se strinjam, predvsej se strinjam s poročevalko. Torej, Vnesla bom predloge sprememb, sicer, ki, se, eh, ki bodo zahtevali to, da bi, imi, da bi imeli bolj globalni ukvir za eh, zadržanje, podatke o zadržanju oseb, o pridržanju oseb. Potrebujemo bolj zanesljive podatke v zvezi s tem. Poleg tega potrebujemo tudi podatke o alternativnih rešitvah za pridržanje. Na tem je treba še veliko delati. Korisno bi bilo imeti tudi bolj razšlenjene podatke, kar se tiče sprejema in integracije. Tudi zato, da bi bolje razumeli, kako se eh, prenaša direktiva o sprejemu. Zanimivo bi bilo imeti bolj razčlenjene podatke, s katerimi bi lahko primerjali tudi prošnje za eh, azil in pa eh, ponovne sprejeme rok za eh, predlogo sprememb eh, je eh, zelo ukratke in zato bomo tesno sodelovali za poročevalke, zato da bomo kar se da hitro dobili dobro poročilo, kajti bolj kot kdajkoli prej potrebujemo te podatke, tudi zato, da bi se zoprstavili z znavi resničnosti, ki je zelo oddaljena od statistik. Hvala lepa. Cecil, uh... Hvala, Cecil. Ja, mislim, da je to vse strani poročevalcev v senci. Aha. Marija Kristin je postavila vprašanje komisiji. Komisija, če lahko odgovorite, bomo veseli. Ali pa, če bi se radi oglasili v zvezi s čem drugim, kar so povedali poročevalci v senci in poročevalka. Hvala, gospod predsednik. Hvala za eh, zelo utemeljeno vprašanje ki ste ga izpostavili, varstvo osebnih podatkov. Komisija vam lahko zagotovi, da imamo na voljo v evropski statistični zakonodaj v redbi 223 dovolj varoval, tako da je varstvo osebnih podatkov zagotovljeno. Okay. Cecilija bi želela zaključiti. Hvala in hvala vsem kolegom. Dobro je vedeti, da pri tem dosjeju delujemo kot ekipa. E, natančno se ga bomo lotili. Marija Kristin je postavila vprašanje, ki ga bomo vsi preučili in potem nadaljevali korak za korakom. V stiku sem tudi s svetom. In včeraj ali danes čeprav razumem, bodo dosegli dogovor ali so ga dosegli, kar je zelo dobro. Saj zdaj lahko potrdimo, da potrebujemo dejstva in številke, zanesljive statistike in to je treba potem še uskladiti v državah članicah, da bomo govorili o enakih številkah, ko bomo razpravljali o tej tematiki. To je namen našega dela. Sama sem zelo hvaležna za prispevke vseh kolegov in se že veselim nadaljnjega tesnega sodelovanja z vami, kot vedno. Je verjetno. Ni področja, ki je bilo tako pomembno, da imamo zanesljive statistike kot prav to. Hvala poročevalki, gospe Wikström, in hvala tudi vsem kolegom, da ste prisotni na tej razpravi. Vem, da je četrtek tako da hvala. Naslednjo točko smo predvideli ob 11.30 in ker z nami še ni kolegov, ki so potrebni za to razpravo, predlagam, da počakamo, da imamo odmor do 11.30. Če se kolegi strinjate, bomo prekinili zasedanje do 11.30 ker uh, kolegi iz EU Lise še niso prišli, tako da je bilo smiselno, da počakamo do pol dvanajstih. Hvala. Znova se torej sestanemo ob pol dvanajstih. Takrat bo na vrsti zadnja točka na dobodanskem dnevnem redu za danes.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

sorry, colleagues, for the slightly late start. There's a lot of um, issues going on. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Malce poznaje smo začeli, se upravičujem za to, ampak v četrtek se dogaja kar nekaj stvari. Hvala, da ste prisotni, gospača Niči, da nas je vsaj nekaj tu. Pozdravljam kolege iz EU-lise sploh eh, izvršnega direktorja Kruma Garkova, ki je z nami. Gre za predstavitev konsolideranega letnega poročila o dejavnostih agencije in njimi treba ponavljati, da imamo zelo tesno in produktivno sodelovanje z agencijo in to je ena izmed zadnjih faz, ko se predstavljajo dejavnosti agencije. V odboru Libe obravnavamo več zakonodajnih dosejev, ki se povezujejo z delom vaše agencije, tako da je predstavitev danes še posebej pomembna. Čestitke tudi za nov sedež, ki ste ga postavili v Talinu in se je odprl prejšnji teden. Nekega dnega bom gotovo obiskal. Upamo vsaj. Nek, nekaj kolegov se je pa tja že odpravilo ali pa to nameravajo. Gospod Garkov, izvolite, zdaj nam lahko kar podate predstavitev. Upam, da bo prišel še kakšen poslanec, lahko pa vse opomnim, da se, pred, da se naš sestanek prenaša tudi prek spleta, tako da lahko marsikdo se skupaj spremlja prek računalnika. Gospod Garkov, izvolite in še enkrat dobrodošli pri nas, vi in vaša ekipa. Hvala, gospod predsednik, hvala za vabilo. Vedno mi je v veselje priti v odbor Libe in predstaviti dejavnosti EU Lise. Za leto 2017 lahko najprej povem, da je bilo to leto polno izzivov, ki pa je tudi prineslo marsikateri uspeh agenciji. Ukvarjati smo se morali s tem, da se osredotočamo na, trenutna, na trenutne dejavnosti, trenutne sisteme, Hkrati pa smo se morali soočiti z vedno večjim delom, ki ga moramo upravljati za Evropsko unijo. Smo pa bili uspešni pri vseh teh izzivih. Leta 2017 je agencija praznovala svojo, svoj peti rojstni dan in pet let je običajno obdobje, ko se ozrete nazaj in preučite, kaj ste dosegli. V petih letih je agencija dosegla marsikaj, izboljšali smo svojo učinkovitost, kar se tiče kakovosti storitev, kar se tiče operativnega upravljanja večjih sistemov IT. In izkazalo se je, da je bila odločitev pravilna, da se ustanovi en evropski organ za to delo. Agencija se je torej izkazala za zanesljivega in strokovno podkovanega partnerja za Evropsko unijo in države članice kot celoto. Prevzeli smo tudi nove naloge, da tako še krepimo upravljanje eh, meja v Evropi. Leta 2017 je agencija uspešno tudi izvedla svoj celotni mandat, sploh kar se tiče učinkovitega in zanesljivega upravljanja sistemov, ki so nam zaupani sistemov SIS, VIS in Eurodac do hujših incidentov pri upravljanju sistemov ni prišlo nikoli. Še nekaj dejstev. Konec leta 2017 je bilo eh, zapisanih 76 milijonov razpisov ukrepov v sistemu SIS in več kot eh, države članice so upravile več kot 5 milijard poizvedb. Eurodac pa hrani več kot 5 milijonov evidenc v zvezi z, iskal, z prosilci za azil in migranti. Tako da gre za trend eh, obsežne uporabe sistemov in da se ta uporaba z leti še povečuje. So pa ti sistemi bistvenega pomena za delovanje šengenskega območja, za ustrežno upravljanje eh, notranjih meja in tudi uspešno azilno in mejno politiko. Vsi ti sistemi omogočajo tudi eno izmed ključnih svoboščin državljanov Evropske unije - svobodo gibanja. Tako da ni pretirano reči, da so vsi ti sistemi mejniki običajnega delovanja Evropske unije kot celote, upravljamo pa jih mi. Prav tako tudi bistveno prispevajo k notranji varnosti Evropske unije. V prihodnosti. Dokler se bomo soočali s terorističnimi grožnjami. Uh, migracijskimi pritiski na zunanje meje Evropske unije bo vse bolj ključna pravočasna izmenjava informacij in to se bo dalo doseči le z ustreznimi, dobrimi in interoperabilnimi rešitvami, do katerih bodo dostopali obmejni policisti, uradniki organov odkrivanja, preiskovanja in pregona in drugimi pristojnimi uradniki. Še nekaj dosežkov v letu 2017. V sistem SIS je pristopila Hrvaška, tehnična integracija je zdaj dokončana in Hrvaška je zdaj pripravljena na to, da postane članica šengenskega območja. Leta 2017 je agencija tudi zaključila z razvojem sistema za, za iskanje prstnih odtisov in primerjanje, tako da, to da je to operativno od marca letos. Sedem držav članic aktivno uporablja ta sistem, štiri pa se pripravljajo, da ga bodo pričele uporabljati. Maja je bilo več kot 21 tisoč opravljenih iskanj za biometrične podatke in junija se je ta številka že povečala na 40 tisoč. Pri sistemu VIS smo tudi dosegli razvoj. Začeli smo izvajati spremenjene določbe v kodeksu vis. In ta sprememba je bila izjemno pomembna. In uh, če nam ne bi uspelo, bi to uh, hudo vplivalo na šengensko območje. Tako da ni bilo prostora za napake, smo pa vse izvedli pravočasno. Leta 2017 smo skupaj z agencijami držav članic izvedli tudi vajo s sistemom VIS, da smo tako ugotovili, v kolikšni meri smo se pripravljeni odzivati na kibernetske grožnje. Rezultate smo sporočili upravnemu odboru in pripravili ukrepe za nadaljnje delovanje. Vključen je bil tudi Europol. Eh, v tem trenutku vodijo 7 milijonov evidenc. In še ne nazadnje, junija 2017 je Europol dobil dostop do Eurodaka in ga je tudi pričel uporabljati. Delo agencije leta 2017 pa ni bilo omejeno le na vsakodnevno delovanje in naloge. Uspešno smo se ukvarjali tudi z novimi nalogami, ki ste nam jih dodelili. Do, napredek smo dosegli pri pripravah na izvajanje sistema vstopa in izstopa. Izvedli smo tudi v, vse rekrutiranje, ki smo ga potrebovali in skupaj z državami članicami je agencija pripravila tehnične specifikacije za sistem. In še ne na zadnje, podporo nudimo tudi Evropski komisiji, ki pripravlja izvedbene akte, kot jih zahteva člen 36 uredbe sistema vstopa izstopa. Agencija je proaktivna, tudi ko gre za izvajanje sistema ETIAS. Izvedli smo začetne priprave leta 2017, vzpostavili smo notranjo ekipo v agenciji, izvedli pa smo tudi nekaj študijskih obiskov, sestali smo se s predstavniki organov ZDA, uh, Kanade in Avstralije. Pogovorili smo se o pozitivnih in negativnih učinkih tak, delovanja takšnih sistemov v njihovih državah. Nadaljevali smo tudi s proaktivno podporo, ko gre za razvoj na področju interoperabilnosti. Izvedli smo celovito uh, študijo sistema za biometrične podatke, ki jo je naročila Evropska komisija in to predstavlja izhodišče za nadaljnje delo na tehničnih vidikih izvajanja interoperabilnosti v prihajajočih letih. Agencija je tudi veliko truda uložila v podporo držav članic, ko gre za uporabo sistema, sploh ko gre za kakovost podatkov. Agencija je koordinirala izvanje akcijskega načrta o kakovosti podatkov. Združili smo več akterjev preučili smo kakovost podatkov v sistemih, ki jih upravlja agencija. To delo je zelo pomembno in predstavlja podlago za nadaljni razvoj kazalnikov za kakovost podatkov in standardov, kot določa osmi člen revidirane uredbe. Leta 2017 je agencija zagotovila tudi več kot 40 eh, usposabljanj. Uh, za države članice, kako uporabljati sisteme, ki jih upravlja agencija in ta usposabljanja niso bila omejena le na IT na informacijsko tehnologijo. Šlo je tudi za osebje in uh, šengenske evalvatorje. In še ne na zadnje, agencija je leta 2017 povečala svoje prispevke šengenskemu sistemu, evalvacijskemu sistemu. Prisotni smo bili na osmih evalvacijskih misijah preučevali smo vizumsko politiko in prisotni smo bili na treh evalvacijskih misijah izven meja Evropske unije. Ko je govora o proračunu za leto 2017, smo imeli 153 milijonov na voljo za, za sredstev za, za plačila in 67 milijonov evrov sredstev za prevzem obveznosti. Hkrati moram povedati tudi, kar se tiče sprejemanja zakonodajnih predlogov, to predstavlja določeno tveganje za izvajanje proračuna agencije in od nas to terja dodatne ukrepe. To potem lahko povzroči težave, kar se tiče javnih naročil in vseh odobritev, ki jih dobimo prek zakonodajnih predlogov. Potem osebje. 167 mest smo imeli leta 2017, 131 je začasno zaposlenih, 9 je napotenih, vsi ostali so redno zaposleni. Izvedli smo tudi zaposlovanja za mesta povezana ki bomo potrebovali za uredbo za sistem vstopa in izstopa. Zgradili smo tudi nov sedež v Talinu, to se je pričelo leta 2017 in dokončalo maja letos. Od julija letos ima agencija torej nov dom, nov sedež v Talinu. Prav tako pa imamo tudi operativni sedež v Štrasburgu. Napredek je bil dober, osebje smo preselili v nove prostore. Ampak eh, kljub temu, da so ti prostori renovirani, se bojimo, da še vedno ne bodo zadostovali za vse naše naloge. Ker potrebujemo dovolj zmogljivosti, da gostimo osebje in sisteme, in zato smo se začeli pripravljati na drugo razširitev, s katero bomo odpravili pomankljivosti, ki smo jih opredelili, in eh, zgradili bomo novo infrastrukturo, ki jo potrebujemo. soočamo se z vrsto izzivov. Seveda, seznam je precej dolg, tako da ga ne bom bral na glas, bi pa omenil glavne izzive, s katerimi se soočamo. Gre predvsem za zaposlene, za osebje. Leta 2017 smo morali izvesti vse naloge, ki so nam dodeljene, vključno z novimi, z osebjem, s številom osebja, ki je bilo pravzaprav nižje, kot je bilo na začetku zato ker eh, se je moralo število osebja za decentralizirane agencije zmanjšati. Res je, da se bo število osebja v prihodnih letih povečalo zaradi novih nalog, ne smemo pa pozabiti, če želimo, da agencija ustrezno deluje, potrebujemo osebje za horizontalne naloge in v tem trenutku res tvegamo, da ne bomo mogli izpolnjevati vsega. Sploh ne vsega, kar določa finančna uredba. Tako da letos in v prihodnih letih je pomembna prioriteta za agencijo to, da v največji možni meri tudi s pomočjo proračunskih organov okrepimo našo horizontalno funkcijo in zagotovimo nemoteno delovanje agencije. Naj zaključim. Mi, Evropska agencija za operativno delovanje večjih sistemov IT na področju uh, varnosti, zaščite in svobode, smo bili uspešni in tudi v prihodnih letih bo, se bomo trudili, da bo šengenski sistem ustrezno deloval in da se bo Evropska unija dobro borila proti izzivom, s katerimi se sooča. Naše storitve so eden bistvenih prispevkov k delovanju Evropske unije. pri upravljanju notranjih meja, varnosti in migracij prihaja digitalna prenova. Sistemi so interoperabilni, smo pa vsi odvisni od teh informacij, ki se izmenjujejo in s tem delom bomo nadaljevali. Tehnologije bomo uporabljali tako, da bomo podpirali države članice in institucije EU, da bo tako Evropa varnejša in močnejša. Hvala. Thank you very much, Mr. Garkov. Hvala, gospod Garkov. Preden predam gospe Kiniči in drugim, bi povedal še naslednje. Tukaj se pogosto pogovarjamo in imamo dobre odnose z agencijo, zlasti nekateri naši člani. Vseeno pa bi rad prosil, če lahko nekaj več poveste o tem, kako boste vi kot agencija se še naprej soočali z izzivi, eh, s katerimi se morajo soočati vse agencije, ne le vaše. Ali lahko, na primer, pokomentirate izzive, ki jih je od zunaj zelo težko razlagati, vseeno pa bodo to zelo pomembni izzivi, naprimer interoperabilnost. Vem, da je ta trenutek morda politično nekoliko kontroverzen, ampak kaj je točno interoperabilnost? In če pogledamo predlog, ali se to nanaša bolj na podatkovne baze ali na in njihovo interoperabilnost in kako boste vi se s tem spopadli. In potem omenili ste tudi izboljšanje notranjega sistema upravljanja, kar se tiče širitve, ampak širil se bo tudi naprimer sistem stopa in stopa in tako naprej. Ali so to normalni izzivi ali uh, vi realistično menite, da bo za vašo agencijo to zelo velik izziv? Mislimo, da normalnih izzivov nekako, nekako ne bo več vse te preobrazbe, ki se dogajajo, so zelo velike in včasih ljudje od zunaj ne razumejo vseh teh baz podatkov. In uh, mislim pač, da so to. Uh, Te stvari povezane z velikimi tehnološkimi izzivi, in zanima me, kako boste vi uspeli to obvladati, ali ste ustrezno opremljeni za to in ali boste lahko zagotavljali varnost podatkov v teh bazah. Zdaj pa Katarina. Hvala lepa. Zahvaljujem se gospodu Garkovu, predsedniku, za njegovo obširno predstavitev dejavnosti, ki jih opravlja Liza. Pred kratkim sem imela priložnost eh, za obisk agencije, potem pa sem delala na predpisih eh, za ažuriranje mandata Lize, tako da bi bila tako s novim nalogam, kajti upravljati mora vedno bolj zapletene, eh, kompleksne baze podatkov, ti so tudi vedno bolj raznolike, eh, vključujajo tudi e-kris, etias, e vstop in izstop. Zahvaljujem se vam za vašo predstavitev. In uh, v vašem uvodu ste že odgovorili na nekatera moja vprašanja. Zavedam se, da je agencija Liza izredno pomembna agencija. Opravili ste pomembno delo, kajti podpirali ste države članice pri izmenjavi informacij, eh, ko je šlo za eh, varstvo meja in pa za javno varnost. Torej, kot rečeno, delno ste že odgovorili na eno mojih vprašanj. In sicer me zanima, kako bi lahko izboljšali kakovost podatkov. Deloma ste na to že odgovorili, to je poglavitni vidik. Potem pa ste omenjali še usposabljanje, torej treba je izboljšati kakovost podatkov, po drugi strani pa moramo zagotoviti tudi usposabljanje in te dve temi sta povezani. Torej, ali lahko poveste nekaj več o teh dveh vidikih? kajti agencija je podarila, torej kakšen eh, prispevek je dala agencija eh, k usposabljanju agentov oziroma osebja v državah članicah, kajti države članice morajo pravilno uporabljati bazo podatkov in na ta način lahko dosežejo najboljše rezultate. Zanima me, s kakšnimi problemi ste se soočali, kako ste eh, presegali te ovire in težave. Torej, kako ste usposabljali osebje? In potem je tu še ena zelo pomembna tema in to so nesporno viri. Primankovalo vam je osebja in to, na to ste tudi opozorili uh, ob uh, koncu uh, oziroma v preteklem letu. Omenili ste tudi to, da bo potrebno rekrutirati nove osebje. In moje vprašanje je sledeče. Ali imate dovolj sredstev na voljo? Kajti, če želimo zvišati število osebja, potem potrebujemo za to tudi več denarja. Torej, zanima me, ali imate na voljo dovolj uh, sredstev in kaj bi bilo potrebno storiti. In potem dovolite še eno bolj splošno vprašanje. In navezujem se na predsedujočega, gospoda Morajsa. Govorili ste o interoperabilnosti in pa o biometričnih sistemih. Biti moramo tukaj zelo pozorni na varstvo osebnih podatkov in pa na um, varstvo in zasebnosti. Torej, Agencija za temeljne pravice je v zvezi s tem uh, predložila svoje predloge. Torej, sprašujem vas, kako in na kakšen način je agencija Liza sodelovala z agencijo o temeljnih pravicah, zato da bi zagotovili kar najvišje varstvo osebnih podatkov. In sedaj me zanima še tole, na kakšen način sodelujete z zasebnim sektorjem, zato da bi imeli kar se da visoke standarde, eh, in sicer iz tehničnega in varnostnega vidika. Hvala lepa. Thank you, Katarina, and Barbara, Hvala, Katrina, zdaj pa Barbara. I would like also congratulate Harkov on your good work in 2000. Tudi jaz bi vam, bi vam čestitala, gospod Garkov, za odlično delo v letu 2017 in zlasti za to, da ste vključili Hrvaško v SIS, izboljšali VIS in začeli z delom sistema za avtomatično identifikacijo prstnih otisov. Vemo, da agencija pod, da agencijo podpirajo študije komisije za interoperabilnost, pa ne le teh, interoperabil, eh, eh, ne le teh v trialogu o spremembi mandata EU-lize. Kaj po vašem mnenju je treba zagotoviti v evropskem iskalnem portalu ter v skupnem v, v skupni bazi podatkov o identiteti, da bomo lahko izboljšali učinkovitost sistema. Um, Hvala, Barbara. Gospod Garkov. Uh, uh, Hvala. Zahvaljujem se obema poslankama za prijazne besede in za to, da cenite delo agencije. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej interoperabilnost. Interoperabilnost je seveda zapleteno vprašanje. Mislim pa, da se postavlja v primernem trenutku. Na evropski ravni, pa tudi na ravni držav članic, smo že vzpostavili kritično maso različnih informacijskih sistemov. Ugotavljamo pa tudi, da se dogaja digitalna preobrazma pri obvladovanju oziroma eh, upravljanju meja ter obvladovanju migracij. Zagotoviti moramo, da bo tehnologija zagotavljala podporo in olajševala delo obmejnih policistov ter drugih agencij. In tudi ta uh, Tehnologija mora biti namenjena svojemu namenu in primerna za svoj namen in to se zagotavlja tudi z interoperabilnostjo. Interoperabilnost ne pomeni, da sestavljamo nove baze podatkov, da agregiramo podatke in tako naprej, ampak to pomeni, da bolj učinkovito uporabljamo to, kar že imamo, po drugi strani pa moramo imeti bolj učinkovito uporabljanje upravljanje podatkov o identiteti na evropski ravni. Hkrati moramo tukaj imeti tudi boljše varovalke in bolje varovati zasebnost v primerjavi s sedanjim stanjem. EU Lisa tesno sodeluje s komisijo, podpira pa tudi pogajanja o predlogih v zvezi z našim strokovnim znanjem in upam, da bomo dosegli uspešen dogovor o interoperabilnosti v prihodnih mesecih, kajti to bo potem vplivalo na praktično izvajanje tistih delov, ki se nanašajo na interoperabilnost in tudi na to, da bomo nove sisteme vključili v celotno schemo interoperabilnosti. To je velik izziv. Glavni izziv ne bo tehničen, interoperabilnost je seveda zelo tehnična stvar, ampak glavni izziv bo povezan s tem, da bo poleg interoperabilnosti treba izvajati istočasno tudi različne druge pobude, naprimer vstop in stop kmalo naj bi začela veljati uredba o ETIAS-u in kot je povedal predsednik, imamo tudi prenovitve pravnih inštrumentov, ki urejajo obstoječe sisteme. In uh, agencija bo morala vse to ustrezno, hitro, torej v treh do petih letih začeti izvajati. Za nas bo to kar precejšen izziv. Hkrati pa, tako kot danes in tako kot delamo in smo delali do zdaj, uh, bomo tudi v prihodnosti se še vedno potrudili, da bomo naredili stvari čim bolje. Seveda zato potrebujemo ustrezna sredstva oziroma ustrezne vire, tako finančne kot človeške. Potem pa varnost podatkov. Že danes vam lahko zagotovim, da sistemi, ki jih upravljamo, imajo zelo visoko raven varnosti. Tukaj govorim o fizični varnosti, torej dostop do prostorov, imamo različne organizacijske ukrepe, torej zelo je omejeno število oseb, ki imajo dostop do sistema. Potem imamo tudi ukrepe kibernetske varnosti, ki zagotavljajo varnost baz podatkov. Enake ukrepe bomo uporabljali tudi za prihodne sisteme in za schemo interoperabilnosti, ki jo bomo usporedno vzpostavili. Potem kakovost podatkov. Agencija je veliko naredila na področju varnost, eh, zanesljivosti podatkov v sistemu. Z delom smo začeli že leta 2016 in tem, s tem nadaljevali naslednje leto in uh, eh, predstavljali predlagali poročila o kakovosti in odstopanju od kakovosti, kar se tiče podatkov. E, podatki so vse boljši in s prizadevanji bomo nadaljevali. Čakamo, da bo začela veljati naša nova uredba, ki nam bo omogočala, da bomo izvedli naslednji korak. Skupaj z državami članicami in komisijo bomo določili skupne indikatorje kakovosti in skupne standarde, ki bodo veljali za evropski sistem in ustrezne nacionalne sisteme. Mislim, da bo velika pozitivna sprememba za upravljanje kakovosti podatkov v primerjavi s eh, trenutno situacijo. Potem pa izobraževanja in krepitev zmogljivosti. To je področje, ki je včasih pozabljeno, je pa bistveno zato, da lahko čim bolje izkoristimo nove tehnologije in nove vzpostavljene sisteme. Kot sem že povedal, je agencija opravila oziroma zagotovila leta 2017 42 različnih tečajev, naš portfelj še razširjamo in s takim delom nameravamo nadaljevati. Tudi s tem so povezani izzivi. Po eni strani je popraševanje držav članic eh, vedno večje, torej države članice razumejo, kako pomembna je krepitev zmogljivosti. Po drugi strani pa imajo države članice zelo malo virov, ki jih lahko namenijo izobraževanju. Trenutno imamo samo enega uradnika, ki dela na tem področju. Eh, potem moramo za to najemati nacionalne strokovnjake, ampak to pač ni vedno možno. Nacionalne uprave niso vedno prav srečne, če morajo najboljše strokovnjake posoditi Evropski agenciji. Ampak z okrepitvijo agencije upamo, eh, da bomo rešili to vprašanje in to je eno teh horizontalnih vprašanj, o katerih sem govoril in upam, da se bomo o tem dogovorili z proračunskim organom. Potem pa še usposabljanja za države članice. Ta izobraževanja temelijo na načelu izobraževanja izobraževalcev. Torej, treba je usposabiti izobraževalce, ki bodo potem usposabljali končne uporabnike. In potem še potrebe ki bodo nastale zaradi novih sistemov EES, ETS in tako naprej. Sodelujemo s CEPOL-om in Frontexom in vse tri agencije pripravljamo skupen izobraževalni kurikulum za ETS in ES in o tem se bomo pogovarjali z državami članicami v začetku prihodnjega leta in takrat bomo določili obseg. Leta 2019 pa naj bi razvili izobraževalni svežen za te nove sisteme, izvajanje pa naj bi potekalo v letih 2020 in 2021. Torej poskušamo biti proaktivni in eh, ne se samo odzivati na potrebe. Yes, it's a hot, uh, hot topic. Interoperabilnost. Ja, to je trenutno vroča tema. Zlasti v kontekstu varstva podatkov in pomislekov v zvezi z zasebnostjo. Mislim, da sem na to že nekoliko odgovoril, ko sem odgovarjal predsedniku. E, torej, naj ponovim, interoperabilnost ne bo vzpostavljala novih sistemov, ne bo treba nekako ščititi novih sistemov in novih podatkov. Enaka ureditev, ki jo imamo že zdaj, bo veljala tudi, ko bomo imeli interoperabilnost. Ampak razlikovati moramo med varstvom podatkov in varnostjo in zasebnostjo. Varstvo podatkov pomeni, da eh, varujemo podatke in eh, zato je odgovorna agencija. Evropski nadzornik za varnost podatkov pa to redno preverja in do zdaj v teh petih letih še ni bilo nobenih kritičnih ugotovitev na podlagi teh pregledov. Zasebnost zasebnost pa je bolj povezana s tem, kako se sistemi uporabljajo in to je pa bolj v pristojnosti držav članic, kajti one uporabljajo te sisteme. In tukaj zlasti v nove sisteme že ugrajujemo od samega začetka zasebnost, zato da bodo da se bo spoštovala, ko bodo države članice uporabljale te sisteme. In tukaj sodelujemo tudi z, oziroma upoštevamo tudi poročilo o tem, kako je treba pripravljati velike sisteme, kako je treba upravljati velike informacijske sisteme in na tak način bo pripravljen tudi ETS. Potem sodelovanje z zasebnim sektorjem. Dobro sodelovanje in odprto z zasebnim sektorjem je zelo pomembno. Mi nismo edini oziroma mi smo agencija in ne, in ne uvajamo inovacij. Inovacije prihajajo iz zasebnega sektorja in zato smo vzpostavili dobro prakso organizacije letnih konferenc. To so take okrog, okrogle mize za industrijo, tam se pogovarjamo o posameznih temah. Naprimer, oktobra bomo govorili o vprašanju tehnologij, ki jih uporabljamo na zunanjih kopenskih mejah Unije za olajšanje delovanja ETS-a in sistema EES. Mislim, da smo v teh petih letih zgradili dober odnos z zasebnim sektorjem in eh, zlasti z nekaterimi zelo pomembnimi deležniki na področju tehnologije. Eh, Naprimer, eh, leta 2015 smo izvedli tudi pilotni projekt ki, in tudi druge pilotne projekte smo še izvajali. Gospa Hudečka, v zvezi z interoperabilnostjo ste spraševali kako zagotoviti varnost in upoštevati različne formate. Oba nova elementa nista nič novega, uporabljala pa se boste zato, da bomo lahko dostopali do obstoječih podatkov na bolj učinkovit način. Torej, enaka pravila dostopa, kot veljajo sedaj za sistema, SIS, VIS in Eurodac, eh, taka eh, ureditev bo veljala tudi za nove sisteme. Pravila uporabe se bodo spoštovala, uporaba podatkov preko novih sistemov pa ne bo drugačna, kot jih se uporablja zdaj eh, to preko posameznih sistemov. Razlika bo le v tem, da bo uporaba bolj učinkovita, kar bo prinašalo veliko prednosti organom, ki delajo na mejah, carinskim organom ter organom preprečevanja odkrivanja in preiskovanja. Najlepša hvala. Zahvaljujem se vsem kolegom, ki ste se udeležili razprave. Zahvaljujem se tudi vam za to poročilo. S tem smo zaključili dopoldanski del sestanka koordinatorjev imamo ob pol enih, potem pa nadaljujemo ob 15 in imamo predstavitev o pomoči za vstop ob 15.30. Hvala. Coordinators in this room.